I think we can start. Tako, mislim, da lahko začnemo. Lepo pozdravljam Peta Koksa, ki ga poslanci zelo dobro poznate, kajti nekoč je bil predsednik Evropskega parlamenta, dolgo je bil v parlamentu, sedaj pa je koordinator za koridor Skandinavijo-Sredozemlje. Uh, Razdelili so vam njegov eh, delovni načrt. Veseli nas, da je pet, koliko se znam in daj mu besedo za desetminutno predstavitev. So, Mr. Chairman and members, good afternoon. Thank you for the opportunity to. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, hvala lepa, da ste mi dali priložnost pregovorim o koridorju Skandinavija-Sredozemlje. V tej kratki predstavitvi bom eh, govoril o delovnem načrtu za ta koridor, o samem delovnem postopku na hitro, kajti vse skupaj sem vam že enkrat predstavil, potem eh, tudi opisal bom glavne projekte, ki so bili sprejeti za koridor Skandinavija, sredozemlje in pa o naslednjih korakih, ki jih načrtujemo. Letos, kot veste, so bili vzpostavljeni vsi koridori. Marca 2014 so bili, so bili imenovani tudi koordinatori za vse koridorje. Neuradno smo začeli z delom začetku leta, uradno smo bili imenovani na naš položaj marca in potem smo eh, sodelovali na forumih z državami članicami, z eh, državami članicami, z eh, regijami, z infrastrukturnimi podjetji smo začeli z zunanjimi posvetovanji, zato da bi razvili načrte za koridorje in da bi razvili razumevanje meril glede tega, um, kaj morajo zaobjeti posamezni koridori. Večkrat sem se sestal z evropskimi poslanci, z poslanci iz nacionalnih parlamentov, z člani vlade, z ministri in pa z regionalnimi političnimi predstavniki regionalnih političnih oblasti. Skandinavsko-sredozemski koridor je na kratko opisan v tem posnetku. Ehm, prehaja sedem držav članic, Finsko, Švedsko, Dansko, mm, potem gre skozi Nemčijo v Avstrijo, skozi Italijo in skozi Sicilijo na Malto. Imamo pa tudi povezavo med Oslom in Gotenborgom, tako da je tudi Norveška vključena v naše delo vzdolž našega koridorja ehm, je združeni sedem držav članic in Norveška, potem 18 eh, urbanih eh, vozlišč. Ehm, torej, to je bilo odločeno tudi v Evropskem parlamentu. Imamo 19 letališč, 25 pristanišč, 44 eh, železnic ali železniških terminalov in pa 16 odstotkov evropskega območja eh, predstavlja naš koridor. Eh, teče pa skozi bogatejši del Evropske unije, tako da predstavlja kar 27 odstotkov BDP-ja. V prvem letu smo se ukvarjali predvsem z spostavitvijo kriterijev na osnovi urebe, ki jo je sprejel parlament. Preučili smo vse načine prevoza oziroma prometa, eh, ladijski, cestni, železniški in tako naprej. In smo vse mm, načine prevoza preverili na podlagi teh kriterijev. Um, prvi kriterij, ki smo ga preverjali, je bila elektrifikacija, potem uh, um, sistemi zadovajanje elektrike, potem posamezne dolžine osi um, in pa uh, tako imenovani smart rail system. Torej, 9000 metrov železni smo preverili oziroma preverili smo, ali so te železnice eh, v skladu z kriteriji, ki so bili določeni. Enako velja za ceste, za eh, reke in druge prevozne poti. Potem smo preverili skladno se za standardi s TNT. Eh, naj naštejem izzive pri cestah smo seveda ugotovili, da prihaja do velikih prometnih zamaškov v bližini glavnih mest in pa mm, med najbolj um, prometnimi deli dneva. Potem potrebujemo tudi nekaj dodatnih parkirišč, mm, potem plecinskih mm, črpalk in tako naprej. Kar se tiče pristanišč, je treba ta bolje povezati z um, okolico, potem uh, pri letališčih je treba poskrbeti za boljše železniške povezave. Uh, skoraj vsa glavna letalica so sicer že povezana za mesti za železnice, razen šestih majhnih pristanišč, uh, prosite, um, letališč. Eh, potem eh, skušali smo tudi identificirati eh, tiste najbolj pereče probleme v našem koridorju. Eden izmed teh je Brinerski tunel, ki bo povezal Mediteran z Severno Evropo, z tem tunelom in pa. It's with Slesvig-Holstein, eventually connecting Hamburg. In pa povezava eh, Fermen, ki bo povezala Hamburg eh, z Malmom in Štokholmom. Na ta način bomo vzpostavili novo makroregijo v Evropski uniji. Posebno pozornost eh, smo posvetili prerasporeditvi IRTMS, ampak pokrito še ni takšno, kot bi si želeli, tako da bo to ena izmed naših prednostnih nalog do leta 2030. Ogledali smo si potrebe po posodobitvah posameznih načinov prevoza, tukaj imamo dolg seznam potrebnih izboljšav, um, potem povezavo med pristanišči in pa okolico, razvoj alternativnih eh, virov goril in um, tudi zaključek izgradnje letališča Berlin-Brandenburg. No, to so torej glavni izzivi, glavni problemi, s katerimi se bomo morali ukvarjati v naslednjih letih. Pri našem delu smo skušali identificirati potrebe po naložbah, identificirali smo za skan med potrebo po 394 projektih, ki bi jih morali razviti in zaključiti do leta 2030, zato da bi izpolnili cilje. Eh, ocenjen volumen investicij za ta koridor je 144 milijard evrov eh, in to pokriva samo 37 projektov, za katere smo že določili stroške in ti morda še niso dokončni. Se pravi, 144 milijard je minimalna. Eh, številka in verjetno ne končna številka, ki jo bomo na koncu potrebovali. 73 eh, odstotkov za železnice, 21 odstotkov za ceste, 3 odstotke za pristanišča in približno 3 odstotke za um, železniške terminale um, in letališča. Torej, um, to je po odstotkih, koliko koliko bo potrebnih investicij za posamezno področje. Mm, kar se tiče prednostnih nalog, potrebujemo čezmejne povezave, ki pomenijo pomembno dodano evropsko vrednost. S tem smo se ukvarjali pri našem delu v zadnjih 12 mesecih. To me privede do teh eh, povezav Brenner in pa Ferman, ki sem jih prej omenil, ampak nič nam ne pomagajo te povezave, če ob tem nimamo ustreznih, eh, ustreznega dostopa do teh povezav. Potem vredno Brian Simpson, Simpson včeraj omenil tudi um, povezavo z pristanišči. Uh, tudi to je prednostna naloga in pa investirati je treba v ERTMS, kar je seveda dolgoročno zastavljen cilj. V naslednjih nekaj tednih bomo imenovali nove svetovalce, da nam bodo pomagali razviti delo z tako imenovanimi urbanimi vozli. Tukaj seveda eh, je dejstvo, da Rim ni bil iskren v enem dnevu, ampak vsekakor je to točka, kateri se bomo morali večkrat vrniti. Potem še programska oprema. Um, pri tem moramo seveda upoštevati vprašanje vzdržnosti, eh, spodbud za uporabo ali pa ne uporabo železnice, eh, čim manjše zvočno nasnaževanje in tako naprej. Pri vsem skupaj je zelo pomembna tudi komunikacijska strategija. Eh, če boste želeli, da vam podam nekaj primerov na področju komunikacije lahko to storim kasneje. Mislim, da gre za dobre primere, dobre prakse. V našem delovnem načrtu smo um, države članice povezali v tako imenovanem laboratoriju idej. Ne želim, da bi samo pripeljali ljudi na delovne skupine v Bruslu, da tam poslušajo dva ali tri strokovnjake in da potem ne vedo, kaj so od tega sploh odnesli. Bolje je, da imamo ekipe ljudi, ki delajo dobre stvari, ki imajo dobre stike za strokovnjaki in na ta način lahko poskrbimo za nekaj več zagona skozi ta laboratorij idej. Ta ideja je bila tako dobro sprejeta, eh, da je švedsko ministrstvo za promet celo ponudilo mm, enega izmed svojih zaposlenih za polovični delovni čas. Torej, ta oseba nam je sedaj vedno eh, na voljo za podporo in pomoč, eh, tako da se lahko za podobne pobude odločijo tudi druge države članice. Kar se tiče upravljanja, in pa posamezne misije. Naj povem, da smo imeli veliko konferenc, srečanj z, lokalnimi, z predstavniki lokalnih oblasti. Skupaj z Leom Hubertom sva, imi, sva opravila 21 eh, misij, obiskov v povezavi z tem koridorjem. Pripravili smo tudi delovni načrt do konca septembra in vse države članice so sprejele ta načrt in so eh, pri tem bile soglasne. In to nam je služilo veliko spodbudo, ne samo nam, ampak eh, vsakemu, ki želi doseči kaj podobnega v isti časovnici. Poslancem in odboru želim povedati, v kakšno pomoč nam je tudi osebje, ki nam je dodeljeno iz komisije. Eh, za gospodom Van, torej ne morem se za, do, dovolj zahvaliti ne Leonu Huberju, ne gospodu Van der Kampu za vso pomoč pri opravljanju našega dela. Kar se tiče projektov in financiranja, 29. junija je komisarka Bulčeva objavila rezultate največjega razpisa znotraj ustanove za povezovanje Evrope. To je največja investicija v promet od uh, sprejema politike TNT leta 1994. Uh, eh, cela vrsta zanimivih projektov je dobilo vz, mm, mm, zelo ustrezno financiranje. Uh, V glavnem gre za 14 odstotkov 1,92 milijarde evrov, to je približno 50 odstotkov dodeljenih sredstev. Ta ferman povezava med eh, Dansko in Švedsko sta dobila največjo podfinančno podporo um, ehm, 164 milijonov evrov za preostalih 12 projektov. Um, torej gre za projekte med uh, o inteligentnih prometnih sistemih, pametnih železnicah, urbanih povezavah in tako naprej. Celo vrsto projektov bomo financirali tudi iz horizontalnih programov, recimo pomorske ceste in tako naprej da ima opraviti z našim koridorem, čeprav ni to nujno del tega. Um, V 276 projektov je torej vse skupaj dobilo financiranje in to kaže na to, kakšne potrebe obstaja po nadaljem razvoju prometne infrastrukture. Imeli bomo še dva foruma v koridorih, septembra in decembra. Imenovali bomo svetovalce, ki nam bodo pomagali pri naslednji stopnji načrtovanja. Sedaj imamo smernice, imamo ustanovo za povezovanje Evrope, prvi razpis je za nami. Sedaj je nastopil trenutek za to, da začnemo se skupaj tudi izvajati in da pokažemo rezultate. Med glavnimi političnimi akterji obstaja soglasje in veselimo se sodelovanja z vami uh, upam, da bo to postalo konkretna manifestacija naših skupnih evropskih ciljev, da bi izboljšali infrastrukturo. Thank you very much. Hvala lepa. Želi še kdo postaviti kakšno vprašanje? Hina Virkunen je prva. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Pat Cox. It's a great Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, Pet Koks. Veliko vesele nam je, da vas lahko gostimo v našem odboru. Ta koridor je dejansko eden izmed najpomembnejših v Evropski uniji, je eden izmed najdaljših in povezuje južne in severne dele Evrope. Sama prihajam iz Finske. In eh, menim, da je ta koridor pomemben tudi zato, ker omogoča državam članicam povezavo z Rusijo in z ruskim trgom. No, trenutno odnosi z Rusijo niso najboljši, vsi vemo, kaj je razlog za to, ampak dolgoročno gledano pa je pomembno, da imamo dobre povezave tudi z temi ogromnimi azijskimi trgi, zato je ta skandinavsko-sredozemski koridor tako pomemben za evropsko prihodnost. Prav tako je ta koridor dober primer mm, eh, medmodalnosti, intermodalnosti, eh, zajema pristanišča, železnice, cestne povezave, letališča in tako naprej. Um, Že pred nekaj tedni sem v Rigi prisluhnila predstavitvi Peta Koksa, ampak to je bilo še preden je ustanova za povezovanje Evrope objavila svoj seznam. Zato me zanima, kako vi gledate na ta seznam. Vemo, da je večina sredstev bila dodeljena projektom, ki izboljšujejo omrežje TNT. Mm, to je dobro. V Skandinaviji smo na ta način posodobili eh, pomembna eh, pristanišča, letališča, lahko bomo izgradili tudi terminal za utekočinjeni plin in pa čestilne naprave, ki so pomembne za ladijski projekt. Omenil pa si dve največji manjkajoči povezavi, ki boste sedaj dobili dodatna sredstva, dodatno financiranje. Zanima me, ali si zadovoljen z takšnim takšno dodelitvijo sredstva in ali meniš, da smo s tem odpravili najpomembnejša oska grla. In pa še eno vprašanje, reka si, da se bomo morali v naslednjem koraku osredotočiti na urbane vozle. Vem, da je to pomembno, no, ampak ker jaz prihajam iz eh, neke obrobne, obre, obrobne regije na finskem, uh, vemo, da sta urbana območja obstajajo predvsem na jugu Finske, ne pa na severu uh, Finske. Ali menite, da bi morda lahko te koridorje podaljšali v prihodnosti še globje na sever, kajti za prihodnost bodo pomembne tudi povezave z Arktiko? Hvala lepa. Jaz vem, van der Kamp. Hvala. Finn van der Kamp. I think it's more fair you first take the other groups. Mislim, da bi bilo bolje, če bi dali besedo najprej drugim poslancem. Dobro, potem pa jaz nisem. Eh, jaz sem komil from Norra, Sverige. Hvala lepa. Prihajam z eh, severa Švedske in seveda me ta koridor zelo zanima. Kar se tiče prednostnih nalog, ki so bile eh, zastavljene 10. julija, sem sam zadovoljen um, za Finsko. Ko za balske države, za švedsko je bilo določenih nekaj prednostnih nalog, ampak seveda je treba povezati vse skupaj tudi s tem koridorjem in a, uh, to je ravno kar povedala tudi kolegica. Samo nekaj vprašanj iz radovednosti. Pet, ti kot koordinator, kako se odeluješ z državami članicami? kajti tukaj imamo vlade držav članic, ki poskrbijo za sofinanciranje in moramo zagotoviti njihovo soudeležbo eh, tudi za prihodnost, recimo eh, železnica med Oslom in Kopenhagnom. To ni bilo vključeno med prednostno naloge, ampak ta povezava je zelo pomembna. Kako torej sodeluješ z vladami? Drugo vprašanje. Všeč mi je ta koncept laboratorija idej. To je zelo dobra ideja, kajti če želiš poskrbeti za velike investicije v infrastrukturo, potem moraš v to vključiti kar največ ljudi. Potrebuješ veliko ljudi, veliko znanja, ampak moraš biti hkrati tudi zelo inovativen. Misliš, da bi lahko uh, to pobudo, s to pobudo nadaljevali, bi lahko to vključili tudi občine ali misliš, da bodo eh, to idejo prevzela tudi mesta in občine, saj ne moreš mogel vedno ti uh, biti tisti, ki bo spodbujal te ideje. Morda bi lahko tukaj pobudo prevzela mesta in bi nadaljevala s to idejo laboratorija idej. Pravzaprav bi moral Pavel Telička biti prvi na vrsti, no ampak bom jaz začela. Nisem bila od začetka tukaj, zato uh, nisem pričakovala, da bom že sedaj dobila besedo. Imam konkretno vprašanje v zvezi z vašim koridorem, gospod Koks. Absolutno, Ferman Belt uh, je pomembna povezava, uh, to bo tunel. Vemo pa, da mm, bo lahko ta tunel postal tudi osko grlo, ko bo enkrat eh, izgrajen. Zato me zanima, kakšno možnost imate tukaj vplivati na nemško vlado. Vemo, da gre tukaj za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 Eh, projekta. In pa še ta izgradnja Hamburg, Bremen, Hannover, potrebujemo tako imenovano Y železnico, že dolgo smo investirali v to. Eh, dobro, verjetno imamo sedaj tudi določeno alternativo. Ampak eh, pravzaprav vam postavljam podobno vprašanje kot Jens Nils um, kolikšno možnost imate vplivati na vlade za to, da potrejo takšne projekte in ali pri tem potrebujete tudi našo podporo. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, tudi to se mi zdi pomembno, da pri evropskih projektih sodelujemo med seboj. Kako sodelujete z Brianom Simpsonom? To sem včeraj vprašala tudi Briana. No, uh, vi upravljate tudi določena pristanišča, zato eh, je vaše delo povezano tudi z pomorskimi avtocesti. In pa naslednje vprašanje, v kolikšni meri ste, vrš, ste upleteni v strategijo za recimo uh, strategijo za Balsko regijo ali za Sredozemsko regijo. Kot koordinator tega bi že, koridorja bi že morali biti upleteni tudi v te strategije. Finn van der Kampe naslednji. Hvala lepa. Gospod Cox je že načel vprašanje komunikacije. O tem sem govoril tudi z koordinatorji. Državljan eh, ve vse, kar je treba vedeti o Grexitu, ne ve pa ničesar o projektih TNT. Če sem prav razumel, se pogovarjate z eh, župani, z mestnimi sveti, ampak zanima me, kako je za splošno komunikacijo, kako vse skupaj predstavite evropskim državljanom, če se lahko tako izrazim. Potem še vprašanje licenc. Tukaj gre za velike projekte, upoštevati je treba vidike trajnostnega razvoja. In vse skupaj morajo sprejeti tudi province, regije, kako to vse skupaj posteka, poteka. In pa še tretje vprašanje, nekoliko bolj tehnično. Eh, na različen način uh, se koristi te koridorje. Promet na Finskem je recimo manj gost kot pa tisti med Hamburgom in Hanovrom. Ali, tudi to, ali upoštevate tudi to pri svojem delu? Torej, ni promet v vseh delih koridorjev enako intenziven. Kako to vpliva na naložbe, na investicije? Eh, in pa še EPSI, no veliko je govora o ustanovi za povezovanje Evrope. Um, tu bi lahko uporabili tudi načelo naj uporabnik plača, vse recimo pri prehodu Brenner. Še uh, gospod Sant iz Malte. Hvala lepa. Eh, napredek, ki je bil dosežen pri tem koridorju, je kar impresiven in zato gre zahvala predvsem gospodu Koksu, ki je koordinator teh projektov. Sem, sem se pogovarjal tudi z eh, oblastmi v Malti in vsi so hvalili fleksibilnost ki jo je gospod uh, eh, Koks dosedaj izkazal. Zaradi tega smo dosegli tudi številne cilje in smernice iz programa TNT. No, ampak eh, vemo, da ta koridor povezuje veliko število regij eh, v Evropski uniji, v evromočju, ki se med seboj gospodarsko razlikujejo. Uh, um, in uh, ravno zmanjšanje teh uh, neenakosti je ena izmed naših vrednostnih nalog. Morda bi lahko uh, črpali izkušnje tudi iz tega koridorja, kako spodbuditi to kon konvergenco med regijami. Zanima me, ali vi, gospod Koks oziroma drugi koordinatori, um, sodelujete pri pripravi programov, ki so načrtovani v okviru Junkarjevega načrta za spodbujanje novih projektov v Evropi, tudi za spodbujanje konvergenčnosti. In pri delovnem načrtu me zanima, ali ste naleteli na kakšne težave pri usklajevanju projekcije med posameznimi regijami, ki imajo različno stopnjo gospodarskega razvoja, zlasti ko gre za te gospodarske razlike na področju, torej med severom in pa jugom. Hvala lepa, sedaj pa Pavel Telička. Hvala lepa. Pet. To, kar smo danes slišali od tebe in tvojih kolegov, dokazuje, da je TND in pa povezava z ustanova za povezovanje. Uh, Evrope zelo velik uspeh. Hvala lepa za tvoje obširno poročilo, veliko vprašanj je že bilo zastavljenih. Naj še sam zastavim nekaj vprašanj. Vesel sem, da si rekel, da dobro sodeluješ z svojimi kolegi, eh, recimo za kolege, ki so pristojni za pomorske avtoceste. Gezina je zastavila konkretno vprašanje v zvezi s tem. No, mene pa zanima, Glede na to, da je bil uh, odobren EFSI in da je bil del uh, sredstev prenesen iz ustanove za povezovanje Evrope, um, ali je res, da bodo morale države članice določene projekte, ki bi naj bili um, financirani iz CEFA, sedaj financirati iz EFSI-a? CEF eh, seveda pokriva projekte, ki imajo drugačne značilnosti, kot pa tiste, ki so predvideni znotraj EFSI-ja. Eh, tam namreč pričakujemo več povratnih, eh, več ehm, povratka za te investicije. Ali se ti zdi, da je EFSI nek dober inštrument, ki je na voljo, oziroma ali se ti zdi, da so bila pričakovanja tukaj večja? Uh, imel sem še dve vprašanja, ampak uh, moji kolegi so postavili podobne, uh, tako da je to vse z moje strani. Domiz Grike. Hvala, samo eno vprašanje imam. V tem koridorju imamo eno križišče z drugim koridorjem v severni Nemčiji. In to križišče je križišče, kjer zvezdna vlada in lokalna vlada preučujeta možnost vzpostavitve komplementarnega projekta. Zanima me, če kontaktna skupina kakokoli razmišlja o tem, kako bi lahko združili te izjemno pomembne in, strate, in strateške projekte v tem območju Nemčije. Hvala, še sam sem se uvrstil na seznam govornikov. No, čezmejne povezave so zelo pomembne in prinašajo dodano evropsko urednost. Kakšna možnost obstaja, da bi se države članice najprej sredotočile na čezmejne sekcije teh večjih projektov. V Nemčiji imamo recimo povezavo Erfurt-Nürnberg, eh, to je projekt eh, Nemška edinost. Eh, do naslednjega leta naj bi to, um, naj bi to uresničili. Uh, med Brennerem in Münchnom pa nimamo še niti povezave. Uh, tako da imamo sredstva za velik nacionalni projekt, ne da bi ob tem Nemčija predtem poskrbela za čezmejne povezave. Eh, kako bi lahko spodbudili države članice k temu? Morda bi jim lahko rekli, da bi, dobili boste denar za svoje projekte, ampak šele, ko boste poskrbeli za čezmejne povezave. Potem vidim tudi povezavo med eh, Rostokom in eh, Lavaletom, med Trileborgom in Oslom. Trileborg, mm, Rostok, zakaj? Torej, Rostok je pristanišče, No, Gesina Meissner omenila tudi ta avtocesni Y v Nemčiji. Hamburg, Bremen in Hannover so glavna oska grla v Nemčiji in eh, v promet, ki gre v Skandinavijo, bomo sedaj eh, stisnili skozi to osko grlo. Osko grlo lahko razbijemo, če, če razbijemo promet, ne, ne pa če ga okrepimo, lahko bi recimo to naredili s pomočjo te povezave čez Trileborg. In pa pri tem prehodu Ferman, nemška vlada je v to privolila samo zato, ker bi za to ne plačali danski, ampak uh, Gesine Majsen ima res, eh, ima prav. Um, tu je treba zagotoviti tudi povezave z nemškimi prometnimi povezavami. v tem eh, močviru sploh ne bi smeli graditi. Tam imamo samo železnico in pa eno cesto. In... Beraten haben, dass Dänemark sich geweigert hat, die Finnstrecke 40. Danska tudi ni želela sanirati neke železniške, železniške proge, ki bi lahko nadomestila ta dostop do tega tunela. Nemčija oziroma Danska je zato dobila tudi samo četrtino sredstev, ki so bila predvidena. No, Danska je sedaj morala sama uh, več plačati, čeprav so upali, da bo dobili več sredstev uh, Eh, od Evropske unije in eh, spoh te povezave najbolj enostavno bi bilo Trileborg Rostov, potem pa bi videli, kaj narediti. Samo še nekaj za temi čezmejnimi povezavami. Pred 15 leti je bila izgrajena avtocesta skozi Pireneje v Španiji, eh, to je štiripasovna avtocesta, ki se potem konča z francoskimi vaškimi avtocestami. In francozi so takrat rekli, tega več ne bomo ponovili. Če je bila financirana avtocesta v Španiji z evropskimi denarji, z evropskimi sredstvi, potem je ta denar bil izgubljen in podobno se je sedaj zgodilo pri firmanu. Če ni drugih povezav, potem je tudi ta tunel nesmiseln. Besedo vam spet predajam, gospod Koks. Uh, hvala, predsednik. Ja, najlepša hvala tudi vsem poslancem za številna vprašanja. Najlepša hvala tistim, ki ste podprli ta proces. Tudi zato sem zelo hvaležen. Glede prvega vprašanja, sem zadovoljen z uh, odobritvijo sredstev. Sedemsto petintrideset projektov smo imeli za šestintrideset. Uh, milijard. Tam okoli 600 smo jih ocenili kot upravičene, samo 267 pa smo jih v končni fadi izbrali. Projekt Brinerskega tunela je dobil tako imenovano zlato medaljo, 1,2 milijardi sredstev je dobil in s tem sem zelo zadovoljen. Glede um, Fermanbelta pa naj povem, da je bil to šesti projekt na seznamu 276 projektov. Tudi to, da ste šesti na seznamu izmed 276 projektov, je zelo lep dosežek, kljub temu, da sem slišal različne komentarje tudi tam. Ferman Belt je dobil 583 milijonov evrov v tem krogu. In pripričan sem, da bo izgradnja te fiksne povezave, povezave Ferman Belt presegla življenjski cikl tega proračunskega obdobja, teh sredstev in te, ta sredstva so bila odobrena do leta 2019, nič sredstev pa za leto 2020. Če bo ta projekt izgrajen in končan, sem prepričan, da bo razvit nov projekt za Ferman Belt, takrat, ko bomo imeli naslednji krok razpisal v okviru CEFA in verjetno boste te projekte preučili tudi vi, ko boste v zadnjem delu mandata preučevali te projekte in tudi novo, novo odobritev DCF. Tako da mislim, da je to dober začetek. Glede te fiksne povezave Ferman Belt, to moramo razlikovati od eh, Brennerjevega tunela in sicer Ferman Belt se mora še začeti. Pri Brennerjevem tunelu smo pripravljeni, da podpišemo pogodbe, tako kot odbor to um, odobri tako da je faza, v kateri se nahaja Brennerjev eh, tunel, veliko bolj napredna. Tistim, ki so zagovarjali Ferman Belt, ta projekt, so lahko zadovoljni. Šesti ste bili od 276 projektov, kar je odlično. Še en vprašan smo slišali ruske in azijske povezave. Ko smo se na finskem o tem pogovarjali, morate vedeti, da je bil to izjemno da je bilo to izjemno pomembno vprašanje za Finsko, za, za njihove organe. Pustimo zdaj ob strani geostrateške, geopolitične zadeve in lahko rečemo samo, da je na Finskem politična volja, da izkoristimo te povezave in da te povezave obstajajo na eh, finsko-ruski meji, kar je izjemno pomembno za skandinavski koridor. Slišali smo vprašanje, um, glede severne Finske in to bi želel združiti z vprašanjem glede severne Švedske. Torej vprašanje, ki se bo ta ključni koridor usta, ustavil na jugu Finske, vemo, da zakaj bi bilo to problematično. V določenih primerjih so določeni te deli v celovitem omrežju, ampak mi nismo gledali na to kot na nezmožno, da se pogovarjamo s predstavniki te regije. In uh, študije, ki smo jih opravili, se nanašajo tudi na tako Arktiko povezati, povezati z um, južnimi uh, pristanišči. Tega sicer ni neposredno v načrti za koridorih, ampak ne se pogovarjamo. V naslednjih nekaj mesecih načrtujem podrobnosti za to, da bi finalizirali to. Namara se tudi podati na Severno Švedsko, povabile so me pač občina in podjetja, s katerim se že sestal, za to, da bi se pogovorili še enkrat o njihovih potrebah. Premigi potnikov, potnikov ni ne vem kako veliko uh, na destinaciji sever-jug. Tovora je pa ogromno. In ta povezava sever-jug Finske in Švedske je izjemno pomembna. Ta ideja laboratorijo je bila pozdravljena, to mi je zelo všeč. 9000 km železnice, imamo 6000 km um, avtocest, kar pomeni, da je ta koridor izjemno dolgo. Iluzorno bi bilo uh, pričakovati od kogarkoli koordinatorja ali kogarkoli podobnega, da bo imel čas za vse odsege teh prog. Tako da potrebujemo decentralizacijo, potrebujemo vključenost drugih akterjev, to je pomembno. Sam sem stopil v stik tudi z ekonomsko-socialnim odborom za to, da organizirajo stike s civilno družbo. To potrebujemo, nismo pa mi tisti, ki smo na pravo mesto za to, da to izvedemo. V Malmu smo podobno posvetovanje že izvedli, s predstavniki civilne družbe, kar je bilo izjemno uspešno. Tako da želimo pozvati vse, da delimo to odgovornost. Glede projekta Fermanbelt. Kakšen vpliv imamo pri drugem odseku in tako naprej. To vprašanje mislim, da je bilo bolj splošnega značaja. Bom pa vzel ta projekt Fermanbelt, zato da to, na to odgovorim to, da imamo fiksno, fiksni link, ne pa povezave, ni optimalno. Sam sem povedal, da bi bilo to enako, kot če bi imeli na Irskem pub brez piva. No, saj prisluhnili so mi, zato ker te, te, metafori, te metafore ni zelo um, težko razumeti. No, mi nenehno zagovarjamo, da potrebujemo tudi to drugo povezavo. Vsakič, ko se seznanem s eh, ministrem Dobrinom in pa z ostalimi predstavniki Ministrstva za promet v Berlinu, je to na agendu. Vsakič, ko se seznanem s predstavniki Deutsche Bahn ali Dibinet, se pogovarjamo o tem. Vsakič, ko delamo stringom, ki koordinira vse regije na tem koridorju, ki vključuje tudi akteri civilne družbe in regionalne akterije, se zauzemamo za to drugo povezavo oktobra, bomo šli v Šlesbrih-Holstein in se sestali z vsemi ključnimi političnimi organi, zato da bi še enkrat podarili, kako potrebujemo to drugo povezavo. Glede podrobnega dela pa lahko rečem, da je Ferman Belteas, torej podjetje, ki je na nemškem pristojno za to delo, ulaga ogromno dela v izdajanje dovoljen. Ja, ta proces izdajanja dovoljenja je vedno bolj kompleksen, vedno bolj dogotajen, ampak veliko dela zdaj vlagamo v delo z, Nemči, z nemškimi podjetji. Firmen S je objavil tam okoli 11 tisoč strani analiznih dokumentov v zvezi s izdajanjem dovoljenja. Prav tako smo odobrili sofinanciranje za, um, študije, za študije tako da smo ogromno vložili, to sicer ne enačim študij z eh, infrastrukturo, ampak želeli bomo tudi mi nekaj donosa iz tega. Še nekaj glede Nemčije in glede vseh ostalih elementov, tako glede Brennerja in glede dela, ki so ga upravili ostali kolegi, katerih koridori potekajo preko Nemčije. Vsi trenutno čakamo na izid um, nemškega načrta, nemškega prometna načrta. Tam bodo postavili prioritete na, razvoju, na področju prometa. Kot veste, tisti, ki prihajate iz Nemčije, trenutno te razprave v Nemčiji nekako upravljajo izolirano, ne menijo se, se veliko za Evropsko unijo, kaj se dogaja tu, ampak te razprave kažejo na to, da v Nemčiji ne vlagajo dovolj v um, obnovo že obstoječe infrastrukture to ni moja analiza, ampak analiza drugih akterjev in o tem tudi teče razprava. Uh, vprašali ste, če potrebujemo vašo podporo. Da, še naprej morate pač trkati na vrata, pritiskati in povedati, da nima smisla, da sprememo načrt in ga potem ne izvajamo. Pač tudi vas bi morali nekako mobilizirati tako nekoč. Potem, kako sodelujem z Brianom Simpsonom? Odgovor je, da vsakeč, ko obiščemo pristanišče, zastavljamo poročilo in ga pošljemo tudi Brian Simpsonu. Glede balske strategije na povabilo švedskega ministra se bomo sestali s ministri um, Nordijskega sveta za promet, zato da bi imeli um, dobre pogovore z ministri, ki se jih to zadeva. Glede komuniciranja nasploh, smo izbrali en, eh, pač tudi podjetje, ki bodo nadaljevala delo v povezavi s komisijo in mi bomo pre, predali ta communications brief. Za splošno mislim, da, da je inštrument CFF in pa TNT, da so to najbolj varovani javni skrivnosti, skrivnosti v Evropski uniji in včasih se sprašujem, če eh, ljudje tudi na komisiji vejo sploh, kako dobre inštrumente imajo v rokah. Edini način, kako vsem povedati, kako kakovostni inštrumenti so to, da jih začnemo uporabljati in da to tudi potem javno objavljamo. Potem ta povezava v obliki črke Y, ne vem, tukaj ne vem, kakšen je načrt B, nihče mi ga ni dal na terenu, ampak ja, Bremer Hanover, ta povezava je preobremenjena in tudi tam moramo vložiti v glavno delo. Potem financiranje iz EFSI-ja. Pred nedavnim smo objavili sofinanciranje. Ne morem še z vami deliti seznama a, projektov, ki bomo financirali iz, iz EFSI-ja. Pavel mislim, da je povedal, da potrebujemo pač finančne tokove, ki lahko amortizirajo sredstva in poplačajo kapital. Večinoma to ne bodo železniški projekti, ampak drugi a, projekti, ki vzpostavijo to vrstne denarne tokove. Naš namen je in tudi seznam projektov imamo, v sklopu katerih želimo prej identificirati projekte, ki bodo uspešni. Malta, najlepša hvala za pripombe, ki ste jih podali glede, konvergen, glede kon, konvergence. Ja, obstajajo razlike, pač nekatere vlade, s katerimi se sestajam, imajo kapacitete in finančne sredstva, ki jim omogočajo, da začnejo z delom, kot to želijo, posebej vsi druge vlade, pa so zelo omejene. Sicer politična volja je, ampak eh, kapacitet nimajo, saj če želijo spoštovati vse stroge kriterije. No, še nekaj ne dodam, čeprav to ni zares v moje pristojnosti. Želel bi, da bi lahko države članice um, infrastrukture in pa naložbe, ki jih opravijo v povezavi s CEF-om, ne bi štele v izračun uh, primankljaja. Potem drugo vprašanje. Pavla. Ja, o FCU sem govoril, potem forumi delujejo, ja, na več ravneh delujejo. To so pač orodje, kako komunicirati s ključnimi akterji in kako zgraditi konsens. Nekdo je vprašal, če je Nemčija angažirana ali katera druga država. Vsi so dobili enak načrt. Niti en, v eni vejci se ne razlikuje načrt, ki je bil poslan v Berlin, Štokolem, Eh, Köbenhavn ali na Uvaleto. In vsi so rekli, ja, zaradi česar lahko predvidevamo, da obstaja pač nek konsens. Dominik Rike je postavil vprašanje v zvezi s temi križišči med projekti. V zvezi s tem lahko povem samo to, da, je, da se je kolegi, že lahko rečem tako, koordinatorjev sestav šestkrat ali sedemkrat in s temi sestanki bomo nadaljevali. Potem pa vaše vprašanje, povezave Frankfurt, Nuremberg, München in tako naprej. Ja, mi še čakamo na ta nemški prometni načrt, upam, da bo skladen s prioritetami. Eh, že smo se zastali s izvršnim odborom Deutsche Bahn na najvišji ravni, s predsednikom podjetja in povedal, nam je, da so v veliki meri odvisni od javnih sredstev. In zaenkrat ta sredstva ne vključujejo tudi javno-zasebnih partnerstv, kar pomeni, da moramo pač počakati na ta njihov nacionalni prometni načrt. Vsi torej čakamo na to, na ta sprejeti načrt, potem pa bomo poskušali izkoristiti to, kar bomo imeli v besedilu. In potem, kakšna so vzajemna pričakovanja če lahko temu tako rečem. Glede na to, da so vsi dobili isti načrt, glede na to, da so vsi pokazali nek konsens v zvezi s tem načrtom in vsake države članice so preko svojih strokovnjakov na odboru CEF prvič od leta 1994 se strinjala glede sredstev, ki jih je komisija predlagala, nihče se ni vzdržal, nihče ni dodajal neke obrazložitvene točke in tako naprej lahko gotovim, da je to izjemno dobra situacija. Torej, če bomo zgradili dober model na podlagi uredbe, bomo skupaj s koordinatorji lahko dosegli konsens. Prvič nam je uspelo doseči konsens v sklopu politike TNT. Nobena država članica ni nasprotovala niti enemu izmed 276 projektov, ki so bili izbrani. Uh, To je velik korak naprej, saj kaže na to, da skupaj in podobno gledamo na prihodnost. Hvala. Hvala za govor in za odgovore. Želimo pa ti ogromno uspeha v nadaljem delu. Ja, Preden nadaljujemo, bi opozoril še na to, da nas je Jörg Leistricht iz Avstrije zapustil, postal je namreč avstrijski minister e, in kot njegovo naslednico pozdravljam Karolino Gras van der Heinz. Dobrodošla pri nas v odboru. Ich begrüße jetzt recht herzlich. Zdaj pa toplo pozdravljam Kurta Vodeviga, ki je bil včasih prometni minister v Nemčiji. Zdaj je predsednik komisije Bodevik 2, ki skrbi za to, da sredstva, ki so potrebna za vzdrževanje prometne infrastrukture, eh, so tudi zagotovljena in da se prometna infrastruktura ustrezno vzdržuje ter da se gradi tudi nova infrastruktura. Veseli smo, da je Kurd danes z nami, je koordinator za Baltsko-Jadranski koridor. Njegov delovni načrt vam je bil že razdeljen. Gospod Budevik, izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik, najlepša hvala za prijazno predstavitev. Tudi sam sem zelo vesel, da sem danes tu z vami kot evropski koordinator za Baltsko-Jadranski koridor in da lahko predstavim naš delovni načrt. Teh krati pojasnim, da ima ta koridor poseben pomen za povezovanje različnih prometnih omrežij v Evropi. Zelo sem vesel, da sem zdaj po enem letu, pred enim letom so mi izkazali zaupanje, oziroma ste mi izkazali zaupanje v vašem odboru in tako sem prejel mandat za koordinatorja. Takrat si še nisem najbolje predstavljal, eh, kako bo vse skupaj potekalo, ampak zdaj se je že kar nekaj tudi realiziralo. Tako. Naj nekaj povem o delovnem načrtu, ki ga vse države članice ocenjujo pozitivno in ga tudi splošno gledano podpirajo. Tudi Pat Cox je že predstavil svoj prispevek in gre torej za sodelovanje v Evropi na podlagi eh, procesa, ki temelji na zaupanju. To je že treba povdariti. Dovolite pa mi, da najprej še na kratko predstavim koridor. Gre za Baltsko-Jadranski koridor in zdaj lahko vidite tudi na zemljevidu, da povezuje Baltski prostor z Jadranskim prostorom, kar pomeni šest držav članic Polska, Češka, Slovaška, Avstrija, Slovenija in Italija koridor se razprostira od štirih pristanišč na Polskem do jadranskih pristanišč kot so Ravena, Benetke, Trst in Koper. Več kot 4000 km železniških tirov in več kot 6000 km cest povezuje več mestnih aglomeracij in letališč, pa tudi deset pristanišč, tako morskih kot celi, na celinskih plovnih poteh. Zanimivo je to, da se soočamo z vse večjim tovornim prometom in tu so torej vključeni tudi logistični vidiki koridorja. Vse pa ustreza predpisom iz uredbe TNT. Seveda pa se srečujemo tudi z velikimi izzivi, predvsem pri čezmejnih eh, odsekih. Pri tem koridorju gre za devet takšnih odsekov pri železnicah in sedem pri cestah. S kakšnimi izzivi pa se bomo podrobneje ukvarjali? Železnice so zame posebna politična prioriteta, zato bi to rad podrobneje predstavil. Za železniški promet in železniško infrastrukturo ima TNT zastavljene posebne standarde in sam bi se rad osredotočil na boljše in temeljitejše izvajanje teh standardov. Izredno bi povdaril, da, sku, da, da delujemo skupaj z državami članicami, pa tudi drugimi deležniki. Tega se moramo lotiti skupaj. Torej, z izjemo čezmejnih odsekov, recimo med Bratislavo in Dunajem, kjer potujejo tudi potniški vlaki s takšnimi lokomotivami, so drugi deli omrežja elektrificirani v celoti. Bi pa posebej izpostavil, da v državah članicah obstajajo tri različni električni sistemi, kar seveda vpliva tudi na interoperabilnost in škodljivo vpliva na uh, uporabo lokomotiv. Osna obremenitev bi morala zmanjšati najmanj, eh, znašati najmanj 22,5 ton, vendar pa 10 odstotkov infrastrukture v tem koridorju še ne dosega te meje, predvsem odseki na Polskem in v Sloveniji. Kar se tiče hitrosti tovornih vlakov, so tu še večje razlike znotraj koridorja. Predvsem na Polskem in v Sloveniji so bila odkrita oska grla, kar zahteva modernizacijo eh, železniških povezav na teh odsekih in ukrepi, da se zagotovi uh, uporaba za minimalno vrednost 100 km na uro. Kar se tiče dolžine vlakov, je zadeva še bolj kritična. Na večini koridorja, infrastrukture v koridorju, je običajna dolžina vlakov krajša kot zahtevanih 600 metrov. To je torej zares velik izziv, s katerim se soočamo. Sistem ERTMS izjema enega odseka v Avstriji in sicer odseka med Bernerstal eh, in eh, glavni, eh, glavna postaja v Dunaju, se še ne uporablja razen na tem odseku kolegom sem se že pogovarjal, ki bo prevzel delo na tem področju. Zdi pa se mi, da se moramo, da se moramo tu še posebej potruditi in zagotoviti skupni varni sistem upravljanja prometa. Na tej prosojnici vidite, da je treba odpraviti še kar nekaj oskih grl, s čimer se lahko lodim tudi naslednjih kritičnih točk. Večina opisanih težav se pojavlja na šestih izmed devetih opisanih čezmejnih odsekov. Tu potrebujemo bistveno izboljšavo in modernizacijo železniške infrastrukture. Gre za uh, odseke na polskih mejah, na polski meji, od uh, eh, Katovice do Ostrave in na še enem odseku med Avstrijo in Slovaško, med Dunajem in Bratislavo imamo tretjo kritično točko na polsko-slovaški meji med Katovice in Žilino, pa tudi med Gracem in Mariborom in v Italiji med Trstom in Divačo v Sloveniji. Vse to se zdi zelo problematično, bom pa pozneje navedel tudi, kje je bil dosežen velik napredek. Vendar pa mi dovolite, da se najprej osredotočim še na cestno omrežje. še vedno obstajata dva čezmejna odseka, ki zahtevata posebno pozornost, predvsem odsek med eh, Katovicami in Žilino in eh, Dunajem in Slovaško. Oziroma Češko. Prav tako se moramo soočiti še z enim izzivom in sicer manjkajočimi povezavami vzdolž koridorja. Tu zadeva predora, ki se, še, ki se že gradita v avstrijskih Alpah. Gre za povezavo pri Semeringu in povezavo pri Koralmu. Ta dva projekta sta odločujoča, da se skrajšajo prometne poti in zagotovi večja konkurenčnost železniškega sistema nasploh. In ne na zadnje obstaja še veliko nacionalnih oskih grl v štirih državah. Predvsem železniška infrastruktura na Polskem in Sloveniji potrebuje bistveno modernizacijo, vendar pa tudi cestne povezave je treba izboljšati na Polskem, Češkem in Slovaškem. Tako, čaka nas torej še kar veliko dela, gospe in gospodje. Zdi pa se mi, da je smiselno, še bolje razviti omenjeni koridor in doseči napredek, kolikor ga le lahko. Sam se v prihodnost oziram z optimizmom. Saj me že delovni rezultati prepričujejo v to. Države članice so se zelo zauzeto lotile doseganja skupnih ciljev, ki so bili tudi sodelovanjem zapisani v delovnem načrtu. 350 naložb je bilo opredeljenih v študiji o koridorju, ki so potrebne za razvoj tega koridorja do leta 2030 in ki bodo bistvenega pomena za nadaljni razvoj. To torej pomeni obseg naložb v višini skoraj 60 milijard evrov. Malce več kot polovica bi bila namenjena železnicam, kjer se tudi soočamo z največjimi izzivi. 30 odstotkov bi bilo namenjeno cestni infrastrukturi, gre predvsem za odpravo brzeli in za čezmejne projekte, 12 odstotkov bi bilo namenjen, sredstev bi bilo namenjenih pristaniščem, 6 pa letališčem, terminalom cesta železnica in urbanim vozliščem. To je tudi torej kar velik finančni izziv in črpanje sredstev CEF. Želel bi si, da bi se sredstva še bistveno povečala v prihodnjem eh, finančnem obdobju, vendar pa je sredstev žal premalo, zato je treba potrebe prioritizirati. Treba je zagotoviti finančni okvir, ki bo stabilen. Zato je treba pripraviti seznam, seznam prioritet in ga tudi ustrezno izvajati. Kot evropski koordinator bom tako rade volje, obiskal države članice in projekte, ki potekajo na terenu in izvedel obiske na terenu, kjer potekajo projekti, tako da bomo ustrezno sodelovali. Smo pa opredelili pet prioritet najvišja prioriteta so naložbe pri čezmejnih povezavah. Tu je največ evropske dodane vrednosti in tu moramo nujno zagotoviti sodelovanje ter zagotoviti ustrezne povezave med državami članicami. Kot evropski koordinator menim, da so ti odseki izjemno pomembni, zato se je treba o država članicah o njih intenzivno pogovarjati in se tudi časovno uskladiti. Države članice pa želimo seveda podpirati pri tem, tako da bodo sodelovali na obeh stranih meje. Zato tu potrebujemo še več sodelovanja v prihodnosti. Drugič, pozoren bom tudi na to, da se ustrezno zagotovijo alpske povezave. Bil sem tudi na sestanku eh, deležnikov, deležnikov alpskega prostora, ki so se ukvarjali tudi s tem vprašanjem. Je, vse to je treba izvesti v streznem časovnem okviru. Delo sicer že poteka, se je pa treba ozirati tudi na čas. Predvsem tovorni promet bi imel od tega bistvene koristi. Tretjič, povezava zadnjega, tako imenovana povezava zadnjega kilometra za pristanišča. To je tudi odločilnega pomena. Komisarka Bulc se je pri, eh, sem spremljal pri obisku evropskih pristanišč in presenečen sem bil, kolikšna je še vedno številka pristanišč v Evropi, ki sploh nimajo železniške povezave, ki so povezana le s cestami, z ostalim zaledjem. Zato moramo tudi temu nameniti pozornost. Četrtič moramo biti pozorni tudi na mestna vozlišča. Tako kot tudi na povezave zadnjega kilometra v tem kilometru. To je prav tako treba nadalje razviti in jasno to povedati tudi pri delu uh, na koridorju. In še petič, ERTMS, to sem že omenil, uh, treba je podpreti načrte, ki že obstajajo na tem področju in sam sem se odločil, da bi še posebej želel spodbujati eh, harmonizacijo in usklajevanje takšnih varnih sistemov upravljanja prometa v Evropi. Za konec naj še povem, da je delovni načrt za koridor skupna obveznost za vse nas. Po eni strani temelji na podrobni analizi koridorja, je pa osredotočen tudi na študijo eh, večmodalnega prometa. Če želimo odpraviti ovire za razvoj v prihodnosti in Evropo eh, zagotoviti kot konkurenčno tudi na tem področju, se moramo vsega lotiti tudi z tega zadnjega vidika. Treba se posvetovati tudi z drugimi deležniki in jih vključiti v naše delovne postopke. V zadnjem letu smo zato organizirali štiri sestanke tako imenovanega koridorskega foruma, ki so se postopoma ukvarjali z vsemi vprašanji oziroma postopoma so se vključevali deležniki najprej države članice, na to upravljavci infrastrukture, različnih načinov prevoza, železnic, cest, pristanišč in letališč. Potem smo se osredotočili tudi na tematske skupine, recimo Eh, s predstavniki pristanišč ter predstavniki vseh regij v koridorju, kar me je še posebej razveselilo. V državah članicah so se namreč že zdaj razvile strukture sodelovanja za koridor in se uspele tudi sestati. Po mojem mnenju je to tista prava pot, ki jo moramo ubrati, če želimo doseči uspeh. Pred eni, eh, v roku enega leta sem obiskal več držav članic, imel sem skupne pogovore z ministri eh, in pogovarjali smo se o najpomembnejših točkah. Opravili smo številne dvostranske pogovore, posebej, ko gre za čezmejne projekte, ki zahtevajo še posebej dvostransko, dobro dvostransko sodelovanje. Za konec naj izkoristim še priložnost, da spregovorim še o financiranju infrastrukture. Morda se lahko na to vrnemo tudi še v krogu vprašanj in odgovorov. Poslanec z Malte je o tem že spregovoril in tudi sam lahko podam več informacij, če želite. Hvala za pozornost in veselim se že živahne razprave. Hvala Kurt Bodevik, hvala za predstavitev, zdaj pa so na vrsti vprašanja. Vasiljano Salin je prvi. Buongiorno, grazie mille coordinatore, le faccio eh, due osservazioni. Hvala, gospod predsednik, lepo pozdravljeni tudi spoštovani koordinator. Dva komentarja imam. Prvo, kot prvo želim povedati, kako pomemben je Baltsko-Jadranski koridor. Jasno je namreč, da gospodarski razvoj nekako se premika proti vzhodu, zaradi česar bo ta Balsko-Adranski koridor še toliko bolj pomemben. Dve vprašanje imam, ki sta povezani s povezavo, ki prečka mojo državo. Prvo kot prvo, um, strateške povezave za, Al za alpsko makroregijo, ki bo pomembno ne samo za severno Italijo, ampak za celotno regijo. Torej, moje vprašanje je, kakšn, kakšno koordinacijo imamo strateško gledano med, tisto, med koordinatorjem za, to, za, redor, za ta koridor in za tistimi, ki so zadolženi za usklajevanje za celotno makroregijo. Potem še drugo vprašanje, ki se nanaša na pristanišča v tem delu Evrope. Verjetno se spominjate projekta, ki smo ga nedolgo široko obravnavali v Italiji, Paolo Costa, ki ga tu na odboru za promet zelo poznamo, je bil odgovoren za to vprašanje. Šlo je za projekt uh, offshore bli, blizu Benetk in zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem projektom. zlasti z vidika širitve Suješkega prekopa, bi lahko ta projekt postal zares zelo zanimiv, saj bi lahko pretovorili ogromno blaga iz bližnjega vzhoda, ne bi bilo treba potovati okoli Evropa in prijačali bi ogromno sredstva, ogromno denarja. Hvala, Polislav Vivalecki. Ja, najlepša hvala. Hvala. Tudi za to priložnost, da lahko danes eh, primerjamo dva koridore Skandinavije, Sredozemlje in pa Baltike. Ta primerjava je izjemno, izjemno pomembna. Zato, ker ta koridorja ločuje tam okoli 200-250 km. Predsednik Kramer je danes že omenil, kakšne težave imamo pri Hamburgu s uskimi grli in tako naprej. Zanima me, če bi lahko ta projekt bil neke vrste alternativa, ki bi upoštevala vse težave, s katerimi se sooča Nemčija in a, s to alternativo bi lahko odprli a, drugi tok, drugi koridor. Gdansk Katovice, naprimer, ta povezava obstaja že nekaj časa, potem pa bi imeli tudi novo povezavo, od, ki jo imamo že od septembra 2013, preko poznana. Preko Enstave do Nemčije. In preko Nemčije potem v Avstrijo. Ta nova sekcija od Štričina do Juga, je nekaj, kar me pač zanima. Um, niste omenili cesta številka 3, ki bi lahko pri tej povezavi igrala izjemno pomembno vlogo. Od Iščata na jugu Švedske do oziroma po celem jugu Skandinavije. Um, prav tako pa gre tu še za eno železniško povezavo. Ščičin želena kura, to je za prometna oziroma železniška povezava za tovorni promet, ki se bo povezala z linijo Ščičin Poznan. Prav tako ste omenili um, tunel ki je dolg samo kilometr in pol, s katerim bi lahko dopolnili promet iz Nemčije, kjer imamo pa v tem naprej povezave. Vse to bi se odvijalo po železnicah. Prav tako ste omili financiranje. Zanima me, če bomo lahko ta projekt eh, financirali tudi iz Junkerjevega načrta. Sam bi se zauzel za to, da za te projekte izdajamo projektne obveznice, saj za ta del infrastrukture. Enkrat, ko bomo končali z izgradnjo te infrastrukture ob sodelovanju uh, za pač Nemčijo, Skandinavijo do juga, se zna pokazati, da bodo ti projekti izjemno donosni. Kot ste že sami izpostavili, malce zamujamo s temi investicijami, prav tako pa ste povedali, kje prihaja do oskih grl in kje bi lahko že zdaj z majhnimi investicijami ustvarili velike donose. Bi lahko torej pokomentirali tudi to železniško povezavo in to hitro cesto? Vemo, da polska vlada ne želi izpostavljati teh povezav zaenkrat. Hvala. Danke sehr. Jetzt hat das Wort Claudia. Hvala lepa, Klaudija Šmit je zdaj na vrsti. Najprej hvala za predstavitev in za vse delo, ki ga opravljate in ki je bilo vloženo v te študije. Pozdravljam pobudo, vsekakor pozdravljam pobudo, ki povezuje našo celino in ki, ga, ki jo poživlja. Uh, Povezava sever-jug je več kot samo prometna povezava, po mojem mnenju. Govorili ste tudi o tem, da vzdolž koridorja lahko s tem zagotovimo in izboljšamo tudi blaginjo, gospodarsko rast, nova delovna mesta in tako naprej. Vse to se sliši zelo dobro. Realistično bi bilo, če bi to lahko podkrepili še s številkami. Zato me zanima, ali že obstajajo ocene kako bi koridor lahko vplival na mesta in okolico, skozi katero poteka. Drugič, govorili ste tudi o odsekih v Avstriji ter uh, tista mesta na železnicah, ki so še rudimentarna in potem dva predora v Avstriji, predora Semering in Koralm, tudi sama sem namreč iz Avstrije. Ta dva projekta je še treba dokončati. Eh, ampak kot veste, se v Avstriji soočamo z določenimi težavami. Eh, ta dva projekta sta naletela na neodobravanje okoljevarstvenikov, ki in ju zato želijo preprečiti. Eh, ko je gospa. No, Prišlo je tudi do manjše zmešnjave, ko je bilo rečeno, da se ta projekta ne spodbujata in ne izvajata, ampak lahko rečem, da se že izvajata brez skrbi. Veseli bi bili, če bi lahko vi kot koordinator še enkrat povdarili eh, in razumeli, kako pomembna sta ta dva projekta za povezovanje. Morda pri nas tega ne razumejo vsi. Hvala lepa. No. Mhm. Bomo se strinjali, da se včasih ne strinjamo pri predoru Koran. Sem pa vesel, da ste povedali, da ste iz Avstrije, ker drugače tega nihče ne razlikuje, ko se govori nemščina. Informacije za prezentaci. Gospa se ptát na otázku silniční dopravy eh, nebo těch silničních projektů. Hvala lepa, imam vprašanje o cestnem prometu in o cestnih projektih v povezavi s tem koridorjem. Omenjali ste oska grla in dejali ste tudi, da moramo biti zelo pozorni na promet. Sama bom spregovorila kot Čehinja. Ena izmed. Eh, eden izmed oskih grl je odsek eh, pri Lipnicah in to je eno izmed večjih uskih grl na češkem, vendar pa se s popravili že ukvarjamo. Nam, omenili ste tudi povezave med Brnom in Dunajem. Naj pa zanima, kako je s financiranjem. Pred kratkim smo imeli z razpravo s komisarko Bulc glede izbora projektov, ko je bil predložen prvi krok predlogov v okviru instrumenta CEF. Se vam zdi, da bi bil ta projekt lahko upravičen do financiranja v okviru uh, ovojnice za CEF? Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Hvala lepa, Gesine Meissner. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospod Bodevik. Hvala tudi z moje strani, strani liberalcev, kar pozno je že toliko vprašanje bilo že postavljeno, tako da jih bom nekaj navedla tudi sama. Omenjali ste pomorska pristanišča in pristanišča celinskih plovnih potih, niste pa omenjali celinskih plovnih poti. Zanima me, kakšno vlogo imajo ta pristanišča v tem koridorju. Vidim, da je bilo veliko dela že upravljenega glede železnic, ampak celinske plovne poti se lahko z manj denarja hitreje spodbuja in doseže več. Drugič, v kolikšni meri bo železniški svežen in njegov tehnični stebr koristen za vašo delo? Verjetno bo treba še kar nekaj izvesti. Zdaj pravite, da obstajajo tri različni e, električni sistemi v tem koridorju. Mm, predstavljam si, da bo četrti železniški svežen tu zelo koristen. Tako, ti dve stvari sem, sem želela izpostaviti. Elektrifikacija in celinske plovne poti. Hvala lepa. Zdaj pa bi še sam povedal naslednje. 72 odstotkov pri železničtah, to se sliši dobro, ampak oziroma 52 odstotkov, vendar pa, če si eh, zamislimo tu še dva, eh, ta dva predora, ki jo treba spodbujati, bo veliko sredstev steklo tja. No, zdaj pa si ogledam še zemljevid od Varšave do Bratislave, vse skupaj izgleda čudovito, potem pa se vse skupaj steče proti Dunaju. Zakaj niste raziskali povezave med Bratislavo in Ljubljane? To sicer teče prek Mačarske in Panonske nižine, vendar pa tam povezava že obstaja. E, položili bi še drugo progo, vse skupaj elektrificirali in par let. Eh, bi bilo za to potrebno, za predolavo boste potrebovali 10, če ne 20 let. Zakaj te povezave niste raziskali? Proti predoroma sicer nimam nič, ampak vedno imata prednost pred možnostmi, ki bi se jih dalo hitreje realizirati. V izjavi e, sem že povedal, da je treba paziti tudi na številke. V Avstriji naj Semering sploh ne bi prejel nič, no ampak to je potem del avstrijske razprave. Sam sem lahko tu eh, neutralen in predstavim dejstva. Sem pa bil presenečen, da so nekateri projekti dobili manj sredstev, skoraj da samo tretjino od tega, na kar so upali. Ampak Koralm in Semering v Avstriji o tem teče že dolga razprava, ne samo pri zelenih, ki jim je uspelo doseči zmago tudi pri nekaterih Eh, procesih. Šlo naj bi za kulturno dediščino, zavarovano tudi pri UNESCO in vprašanje je, ali naj bi šlo samo za železniško povezavo ali še kaj več. Vse skupaj še ni odločeno. Imamo tudi strokovno mnenje profesorja Knoflaherja, ki je zelo cenjen in ki je, na, ki je bil že tudi na obisku v našem odboru. In ta profesor je dejal, da bi lahko omenjena predora dosegla oziroma prinesla izboljšave samo v višini 0,15 do 0,40 odstotka. Oziroma, torej, eh, dejavnik stroški korist bi bil zelo, zelo majhen. V tej razpravi naj bi se po, mm, pojavljale tudi ponarejene številke, ampak torej, treba je paziti tudi na to, kako je z novo gradnjo, Specialist je dejal, da eh, v Avstriji manjka do 2,7 milijarde evrov, da bi se vse skupaj ustrezno izvajalo. In v načrtu zvezdne vlade lahko, je lahko zapisano marsikaj. In to ve naš prometni minister še veliko bolje. To so pravzaprav samo se z nami želja. Z finančnega vidika pa to sploh še ni bilo potrjeno. Tako da je treba počakati na to, kakšni predlogi bodo podani. Lahko eh, bi potem se skupaj povezali še s tem vprašanjem cestnine. Hvala lepa in zdaj predajam besedo ponovno Kurtu Bodevi. Hvala lepa za ta venček vprašanj s tako različnimi vediki od manjših pripomb do strateških pomislekov. Se, bom se zelo potrudil, da bom poskušal odgovoriti na vse. Poslanec Salini je povedal, da se zdaj lotevamo tudi nečesa novega. In to podpiram. To ima zelo velik pomen, se strinjam, za skupno rast Evrope. Temeljna zamisel tega omrežja je ta, da se poveže Baltik z jadranskim prostorom. Seveda pa se bodo tu pojavili še tudi novi vidiki. In poznaj bom povedal tudi, kako bi bilo z učinki takšnega koridorja na makroekonomski položaj v regijah, skozi katere te poteka in v državah članicah. Prosim bi vas za razumevanje, saj. Zaenkrat glede offshore pristanišč ne morem povedati veliko v tem trenutku. O tem projektu se razmišlja, vendar pa še ne ustreza vsem merilom. Vsi veste, da se, na, da se preverja dvoje, tehnična realizacija, in na to tudi vprašanje, kateri projekti imajo, v kateri fazi največjo evropsko dodano vrednost pri določenih razpisih. Saj bodo potekali tudi še poznejši razpisi. Alpska makroregija, tako kot tudi druge makroregije, je za nas izjemnega pomena. Zato smo organizirali panel znotraj našega koridorja, kjer, je, kjer sta bila prisotna tudi predstavnika DigiMove in DigiRegio in sta bila vključena zavestno, saj želimo makroregionalno strategijo povezati s prometno strategijo. Upam, da sem s tem že malce odgovoril na vaše vprašanje. Naš cilj je torej združiti različne pristope. Sam še posebej zagovarjam makroregionalne strategije. Mislim, da nam je balska strategija to že ustrezno pokazala in da se lahko zauzemamo tudi za razvoj drugih strategij. Gospod kolega Liberacki je bil tudi nekoč prometni minister in se zelo spozna na to področje. Prav imate. Ta, ti koridori se križajo. Balsko-jadranski eh, in eh, koridor med Severnim morjem in Baltikom ter drugi koridori imajo tudi presečišča. Je pa pomembno, da, tudi, da smo tudi s to drugo vejo do ščečina eh, dosegli, da se povezuje še več delov. To je bila strateška odločitev, ki smo jo sprejeli poskušamo pa zagotoviti eh, naložbe, ki se potem povezujejo ter usmerjajo na različna področja. Za naš koridor, Balsko-Jadranski koridor, je pomembna tudi ta razprava o RFC 5. Predvidevam, da gre za progo 218, če sem vas prav razumel, o kateri ste govorili. Zdaj treba namreč razlikovati eh, dvoje. Na eni strani imamo operativno ravnanje v železniškem tovornem koridorju, eh, kjer se naložbe izvajo po uredbi TNT, kar pomeni, da morajo najprej biti zagotovljene strukture in na to se razvijajo delovni načrti. Tu sem optimističen, da bomo prav na polskem izhajali tudi iz interesov oziroma predvsem iz interesov pristanišč se pa osredotočili tudi na nadaljni razvoj okolice. Delovne načrte smo izdelali v sodelovanju z deležniki in z državami članicami. Veseli smo, da je načrtovanje nacionalnih prometnih Eh, koridorjev in povezav usklajeno z našim delovnim načrtom za koridor. Zdaj pa ne povem še nekaj o povezavah z EFSI. Gospod Liberacki je zastavil vprašanje, kako je z Junkarjevim načrtom in ali naj ne bi bile te projektne obveznice tudi sestavni del tega. Imeli smo razpis in vsi projekti pri tem koridorju lahko črpajo iz 70 milijard evrov. Vendar pa bo zato tudi proračun, eh, na voljo proračun CEH in eh, proračun kohezijskih skladov. Treba pa je zagotoviti tudi druge vire financiranja in tega se zavedam. Slišali smo tudi vprašanje, ki ga je postavila gospa Šmit. Eh, najprej smo imeli prvi razpis, potem smo imeli uh, srednjeročne, projekte s srednjeročno vrednostjo in na to imamo tu še EFSI, ter sredstva, ki se lahko črpajo v tem okviru. Mislim, da smo s tem poročilom že zagotovili tudi za Evropsko investicijsko banko ustrezno eh, fazo in finančne kriterije, na podlagi katerega se vse skupaj lahko preveri. In zdi se mi, da je s tem tudi Junkerjev načrt do določene mere napredoval, tako da smo gotovo na pomembni poti. Gospa Šmit je spraševala, kakšni bi bili tudi ekonomski oziroma gospodarski učinki. Obstaja študija, ki je izračunala, kakšni bi bili makroekonomski učinki oziroma eh, kakšnih učinkov ne bi bilo, če tega ne bi realizirali. Pri realizaciji smo eh, naračunali 10 milijonov novih delovnih mest pri vzpostavitvi tega koridorja. Tu gre za to, da z infrastrukturo povezavo z logistiko in projekti dodane vrednosti to usmerimo na vse koridorje in da se bo teh 10 milijonov delovnih mest tudi obdržalo, ustanovilo in obdržalo. Gospa Selanova je spregovorila o cestah, tudi te so seveda pomembne eh, in so, zato so na voljo kohezijski skladi. 10 odstotkov je rezerviranih za ceste. Pri cestnih projektih imamo povsem jasno prioritizacijo. Vendar pa je treba upoštevati velik zaostanek pri železnicah in zdi se mi, da je to dobro uravnoteženo. Gospa Meissner, Žal vas moram pri prvem vprašanju razočarati. Celinske plovne poti pri našem koridorju sploh nima, skoraj da nimajo vloge. Imajo pa vlogo pri čezmejnih eh, povezavah. Torej tam, kjer se koridori križe, križajo. In zato sem spregovoril tudi o teh štirih večmodalnih eh, terminalih. Tako da se ta koridor povezuje tudi z drugimi koridori na tem področju. Pri železniškem svežnju pa sem tudi sam vesel, da je že skoraj da sprejet. S tem bomo imeli boljše možnosti, posebej, ko gre za razvoj infrastrukture na tistih mestih, kjer je še posebej pomemben. In še za konec vprašanja gospoda Kramerja. Torej, če bi se to preračunalo, bi 13 odstotkov eh, sredstev že železnice namenili za predora. Obstajajo še drugi železniški projekti na tem področju, bi pa tudi tu poudaril naslednje imamo uredbo o instrumentu CEF, ki je za nas zavezujoča. Ne moremo zdaj eh, pripravljati delovnih načrtov, ki bi segali izven področja uporabe te uredbe. Imamo torej zaveze, do, ki, ki nas zavezujejo, da od Graca do celovca, da vzamemo ta odsek. Smo pa naročili tudi študije o koridorju in hkrati jasno povedali, da želimo tudi analizo okolice. Želimo ugotoviti, kaj se bo zgodilo s prometom, če katere poti delujejo, druge pa morda spet ne. Torej, če pot po železnici ne bi delovala, ker ne bi bila dovolj privlačna, vemo, da bi se vse skupaj spet premaknilo na ceste oziroma da bi prišlo do te nevarnosti. Zato želimo storiti vse, da bo promet prihodnosti in ovire zanj premagane pri pripravi našega koridorja. Hvala. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Za vaše prihodnje delo. delo vam želim vse dobro, veliko uspehov in gotovo se bomo spet videli čez eno leto. Tega se že veselimo, pa tudi poročilo o napredku. Hvala Kurtu Bodevigu. In ste že ponovno veselo pričakujem na prihodnjem obisku. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt. Tako, zdaj se lahko lotimo naslednje točke. Vizumski svežen, turistična viza in vizumski zakonik. Istvan Ujhej je poročevalec za to in mu kar dajem besedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Hvala, gospod predsednik. Bom počakal še nekaj trenutkov, da bodo lahko vsi namestili slušalke na glavo. Dvoje imamo na dnevnem redu in sam predlagam, da se z obema točkama, da se obih točk lotimo naenkrat, torej popotniškega vizuma in vizumskega zakonika. To vsaj predlagam, gospod predsednik, če pa želite imeti ločeno razpravo, tudi lahko. Po mojem mnenju bi bilo lažje, če bi obravnavali kar oboje skupaj. To je vsaj moje osebno mnenje, verjetno se strokovnjaki strinjajo, če pa mislite, da bi bila boljša ločena razprava, tudi lahko. No, to smo načrtovali, pravi gospod Kramer. Dragi kolegi, kaj bi dejali, če bi se lahko odpravili nazaj k voljivcem in povedali naslednje? Na voljo imamo svežen, preprosto spremembo svežnja, ki bi veljala za prihodnih pet let. V prihodnih petih letih bi lahko ustvarili s to spremembo 1,3 milijona novih delovnih mest v Evropski uniji. Evropska komisija je izvedla nekaj izračunov 130 milijard evrov dobička v naslednjih petih letih bi ta sprememba prinesla. Nobenih posebnih naložb, nobenih posebnih stroškov, vse, kar bi morali storiti, je to, da bi se pravzaprav ponovno lotili dokaj zapletenega zakonodajnega področja ki je že zastarelo in ga malce prenovili. Verjetno bi jim vsi voljivci zaploskali, če bi jim povedali vse to in zaploskali bi tudi institucijam EU za takšno dobro delo, če bi jim lahko prenesli tako dobre novice. Vem, da ti dve točki veljata le za šengensko območje, a kljub vsemu zdi se mi, da bi lahko to prineslo koristi za celotno Evropsko unijo, posebej še za države članice šengenskega območja, ko gre za prihodek in nova delovna mesta. Gre torej za vizumski svežen in spremembe, ki so že predlagane. To je tista glavna tema pri teh dveh točkah za danes popovdne. Od maja, torej približno dva meseca, se s tem že ukvarjamo kot odbor. To področje podrobno preučujemo, s tem se ukvarjajo številni kolegi, izvedli smo že kar nekaj pogovorov in nekateri izmed nas smo se odpravili še celo na Kitajsko, da bi si ogledali, kaj menijo strokovnjaki tam. No, ko gre za promet in ko gre za turizem, smo mi kot odbor pristojni za ti dve področji. Zato se mi zdi izjemnega pomena, da ta dosje močno spodbudimo in ga podpremo v parlamentu. Zdaj pa še nekaj podrobnosti. Predlog komisije sem že omenil in jeseni bom predstavljal tudi mnenje odbora Tram kot odziv na predlog komisije. Zdaj pa, če mi dovolite, bi se vrnil na študijo iz leta 2013, ki jo je pripravila Evropska komisija. Ta se ukvarja z izdanjem vizumov, postopkov za izdanje vizumov, eh, koliko časa trajajo ti postopki in tako naprej. Kaj komisija torej pravi? Oziroma, kaj pravi njena študija? V njej piše tole. V zadnjih letih, če si ogledate šengenska pravila, so ta zelo stroga in se tudi izvajajo zelo strogo. Ko gre za konkurenčnost, lahko rečem, da zdaj konkurenčnost pri nas trpi. 6,6 milijona turistov smo izgubili do sedaj. Zdaj govorim o turistih. Turistih, ki bi sem prispeli iz Brazilije, Indije, Kitajske, Rusije, torej držav, tre, tretjih držav, ki so, to gre za turiste, ki so solventni ki imajo na voljo denar in ki bi bili lahko potencialno veliki potrošniki. Sem pa niso prišli samo zaradi našega vizumskega sistema. Naš vizumski sistem jih odvrača iz tega, da bi pripotovali v Evropo. Danes dopovdne sem se sestal z enim izmed predstavnikov največ, ene za največjih uh, hotelskih verik v ZDA. Pogovarjala sva se o tem vprašanju in dejal je, ali ne razumemo, kako pomembno je za nas, da naša vizumska pravila eh, malce prilagodimo. Evropa je bila v preteklosti ponosna na dejstvo, da smo bili mi prva destinacija pri izboru turistov, zdaj pa malce zaostajamo, prav zaradi vizumskih zahtev, ki jih ima naprimer v Avstraliji, eh, v Ameriki in tako naprej. Če želimo zagotoviti bolj fleksibilen, oziroma če bi zagotovili bolj fleksibilen vizumski sistem, bi s tem privabili tudi veliko več turistov. Zdaj imamo pred seboj dva različna predloga, dva različna svežnja, ki ju bomo obravnavali skupaj. Po eni strani govorimo o prenovitvi vizumskega zakonika, ki že obstaja, drugi predlog pa govori o novi vrsti vizuma, tako imenovanem šengenskem turističnem vizumu. Namen predloga komisije je ta, da preuči šengensko območje ter da se vizumi za kratkoročno bivanje poenostavijo, da se postopki poenostavijo, kar bi pomenilo manj birokracije, manj stroškov in še nekaj, kar je tudi zelo pomembno in česar ne morem dovolj poudariti. Za nas je pomembno zagotoviti, da se ukvarjamo tudi s tem vprašanjem. Ne gre le za gospodarsko vprašanje, temveč tudi za varnostno vprašanje. Seveda mora vizumski svežen, nov vizumski svežen, ustrezno upoštevati tudi varnost. Ampak, dragi kolegi, 6,6 milijona turistov smo izgubili, bogatih turistov, velikih potrošnikov, ki bi lahko prišli v Evropo, pa niso. 6,6 milijona. Koliko izmed teh bi bilo, po vašem mnenju, lahko potencialnih teroristov? Drugi kolegi v parlamentu ta argument podpirajo, se mi pa zdi, da zaradi naše trenutne situacije v Evropi je morda to argument, ki ga ljudje radi uporabijo. Številni pravijo, treba bi bilo graditi ograje, preprečiti novim ljudem, da prihajajo v Evropo prepogosto. To bi lahko slišali v številnih krogih, ampak treba je poceniti nevarnost, ki dejansko obstaja. Pogosto govorimo o migracijski politiki, ampak to je nekaj povsem drugega. Mislim, da je treba bistveno razliko razlikovati med tema dvema področjema. Migracije so eno, vizumska vprašanja pa povsem nekaj drugega terorist še ni nikoli zaprosil za vizum, verjemite mi, v kateri koli državi v Evropi. Ampak, kot sem dejal, trenutni sistem onemogoča različnim investitorjem, recimo eh, indijskim, ameriškim, da bi se odpravili v Evropo, lahko bi tu ustanovili nova podjetja, mi pa smo jim to preprečili. Zato želim pojasniti naslednje. Z določenimi kolegi sem se pogovarjal v zadnjih tednih, dosegli smo nekakšen sporazum in lahko rečem, da predlog komisije podpiramo. Predlagam, da naš odbor, odbor TRAN, gre še korak dlje, da morda še dodamo nekaj predlogov izvornemu predlogu komisije. Tudi odbor Inda se je sestav, organiziral predstavitev, ki je bila odlična. In tudi odbor Inda pripravlja svoje mnenje o tem. Kot rečeno, v zadnjih nekaj tednih sem se pogovarjal s strokovnjaki, s krovnimi organizacijami v Evropi, z njihovimi glavnimi predstavniki, ki so pristojni za ta vprašanja v Evropi. Pogovarjali smo se o turističnem vizumu, pogovarjali smo se o kulturnih, z, drug, z kulturnimi združeni, s svetovno trgovinsko organizacijo, njihovimi predstavniki, s hoteli. In prepričan sem, da v tej razpravi sodelujejo tudi drugi lahko vam povem, da poslovni sektor močno podpira ta nov predlog. Naj nakratko še povzamem, povzamem bistvene točke predloga, eh, vizumskega predloga komisije. Ne bom se spuščal prevelike podrobnosti, ker na voljo nimamo dovolj časa. Najprej, obdelava zahtevkov za vizume in časovni rok za izdajo. Želimo skrajšati te roke. Ko gre za ulaganjem eh, zahtevka, bi morali imeti možnost, da lahko to storite v drugi državi članici, na konzulatu druge države članice, če v vašem ni konzulata tiste države, kamor želite oditi. Zdaj gre za velika podjetja, podjetja z velikim prometom, recimo kitajska podjetja, eh, ki nimajo sedeža nujno v Pekingu ali v Šanghaju in kaj ta podjetja počnejo. Te situacije so se lotila tako. Morda imajo sedež, ki je tisoč kilometrov oddaljen od velikih mest, želijo pa vložiti zahtevek za šengenski vizum. No, uslužbenci teh podjetij bi lahko prišli v Evropo, izvajali pogajanja, ampak kaj njihov sistem pomeni v praksi? To pomeni, da se morajo odpraviti v Peking ali v Šanghaj, tam čakati cel dan, morda celo prenočiti, da bi jim izdali vizum na šengenskem konzulatu. Gre za zelo dolgotrajen postopek. Pravzaprav tudi ni zelo praktičen, če smo iskreni. Vse to je potem zelo zapleteno. Če bi se mi soočali s takšnimi vizumskimi zahtevami, se s tem sploh ne bi ukvarjali. Rekli bi hvala lepa, ne. Postopek je bil tako zapleten, tako kompleksen, da so se takšni uslužbenci na koncu samo skupaj odpovedali, niso vložili zahtevka za vizum, niso prišli v Evropo in iskali investicijske možnosti druge. Toliko z poslovnega vidika, kaj pa turizem, kaj pa kulturne dejavnosti, umetniki. Vsi ti potujejo čez meje. Komisija bi tako želela olajšati situacijo rednim potnikom, Eh, z vizumom za večkratni vstop, tudi to je naslovljeno v predlogu komisije, pa tudi obrazci. Obrazci za vizume, te bi bilo treba poenostaviti, morali bi imeti možnost, da se to uloži prek interneta. Govora je tudi o tem, da bi bili časovni roki največ 15 dni za izdajo vizuma, ko gre za vizume za kratkoročno bivanje. Vse to je del predloga komisije. skupaj z drugimi zainteresiranimi stranmi smo se pogovarjali o poslovanju, o trgovini, sodelovali so strokovnjaki, spraševal sem jih, kaj menijo oni in pripravil že nekaj predlogov sprejem, ki si jih lahko tudi sami ogledate. Nekaj poistonavitev sem predvidel, recimo za pomorščake, za tiste, ki del, delajo v prometnem sektorju, pa tudi za uh, delavce v turističnem sektorju, recimo organizatori potovanj. Naj vam navedem nekaj primerov. Bom vzel za primer ZDA. ZDA so močno izpostavljene nevarnosti terorizma, veliko bolj kot Evropa. Kljub temu pa so upeljale nov sistem za deset let, eh, sistem vizuma z večkratnim vstopom. V Evropi se o tem sploh ne pogovarjamo. Zakaj ne? Če bi kdo rekel zaradi nevarnosti terorizma, vam lahko pokažem še tudi Kanado ali ZDA. Oboje sta dobra primera. Mi smo odbor za turizem, konec koncev, in to torej sodi tudi v naše pristojnosti, zato moramo pripraviti predlog, ki bo v skladu s tem. Kar pa se tiče sistema VIS, vizumskega informacijskega sistema, tisti, ki so že registrirani v ta sistem, za nje bi želeli zagotoviti, da se lahko prijavijo za vizum. Eh, za večkratni vstop v roku petih oziroma desetih let. Celo poenostavimo jim življenje, če so registrirani potniki v sistemu VIS. Dobro bi bilo, če bi lahko vključili tudi pomorščake, ko gre za njihove zahtevke za vizume, da bi jih lahko vložili na zunanjih mejah Evropske unije oziroma šengenskega območja. Če bi lahko vložili zahtevke na zunanjih mejah, bi bilo njihovo življenje bistveno preprostejše. Vse to si lahko ogledate tudi v pisni obliki, to je izid pogajanj, ki smo jih imeli v zadnjih nekaj tednih. Govorimo tudi o tem, kako bi se situacijo ukvarjali na letališčih, kako bi bilo z mejnimi prehodi, ali bi lahko tudi tam imeli možnosti za vlaganje zahtevkov za vizume in tako naprej. Kitajska, kot veste, je izjemno zaprta država, ko pa gre za pomembne turistične destinacije, so uvedli možnost izdajanja vizuma na meji. Postopek je pa zelo enostaven, če lahko to stori Kitajska, zakaj te, tega ne bi mogla storiti Evropa. Naj povzamem, nov vizumski zakonik oziroma prenovitev vizumskega zakonika, kot boste videli tudi iz besedila, ki sem vam ga posredoval. Pripravili smo nekaj predlogov, ki temeljijo na pogovorih s strokovnjaki in drugimi zainteresiranimi stranmi. Vem, da bi lahko poročevalci v senci to, te predloge podprli. To vem iz prejšnjih pogovorov in, gospod predsednik, dovolite mi še nekaj besed o turističnem vizumu. Šlo bi za nov sistem, ki bi veljal za prebivalce tretjih držav, e, ki bi v Evropo prispeli za več kot 90 dni, vendar do enega leta. Želeli pa bi obiskati več držav članic v Evropski uniji. Torej, ne bi ostali več kot 90 dni v eni državi članici, bi pa želeli ostati več kot 90 dni v Evropski uniji. Ne samo tri dni. Želijo ostati v Evropski uniji do enega leta. Govorimo recimo o umetnikih, poslovnežih, eh, kulturnih delavcih in tako naprej. Šlo bi za turistični vizum namenjen predvsem takšnim posameznikom. Kaj bi to pomenilo v tem trenutku? Oziroma, kakšna je trenutna situacija? Ti ljudje lahko ostanejo 90 dni v šengenskem območju, zapustijo šengensko območje in eh, se potem pozneje lahko ponovno odpravijo v isto državo članico za 90 dni. Gre za obupen sistem, ki ga želimo spremeniti, zato vas prosim, da to podprete. Do 8. septembra imamo čas, da predložimo predloge sprem, potem pa bomo imeli novo razpravo. Hvala. Audio. Montero da Aguilha. Para Cláudia Monteiro da ja. Aguilha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, cumprimentar todos os colegas e. Para Lipa. Želela bi pohvaliti našega kolega, zahvaljujem se Ištvanu za ta dobro delovni dokument, ki ga je predložil um, ta naslavlja nekatere pomisleke turistične industrije. Ta zahteva oziroma pozarja tudi na dodatna zaposlovanja, ki bi jih lahko ta sprememba šengenskega sporožuma um, doprinesla. Vsi vemo, da je Evropska unija najbolj zaprta enota na svetu, če si ogledate kriterije iz šengenskega zakonika. Potrebujemo jasnejša posodobljena pravila in ta pravila treba harmonizirati po celotnem šengenskem območju. Potrebujemo več solidarnosti in manj kompleksnosti, če želimo privlačiti več turistov. pravzaprav moramo poskrbeti za nove trge. Za nas so pomembni trgi, kot je ruski ali kitajski. Poznati moramo realnost na teh trgih. No pa tudi Indija je eden izmed pomembnih virov turistov za Evropo. Ištvan je pravilno povedal, da ti turisti ne samo, da spodbujajo notranje popraševanje, ampak nam pomagajo razviti tudi različne regije v Evropi. Glede na vpliv tega predloga, oziroma vpliv, glede na vpliv, ki bi ga lahko imel ta predlog na Evropsko unijo, na gospodarstvo, bi morali o tem eh, odločati v odboru za promet, kajti mi smo neposredno pristojni za ta sektor. Obžalovanja uredno je, da še vedno ne razpravljamo o šengenski spletni strani. To bi nam lahko pomagalo obdelovati prošnje za vizum in s tem bi lahko odstranili še eno izmed ovir za turiste v Evropski uniji. Tega problema se moramo lotiti pri izviru. Vzpostaviti bi morali ustrezne spletne strani, te eh, poenotiti po vseh državah, in eh, tudi regionalnim organom bi morali dati več pristojnosti pri analiziranju prošen za vizum. Sedaj se stvari razlikujejo od konzulata do konzulata. Pomembno je, da dobimo to spletno stran, skupno spletno stran z seznamom vseh razlik in pa z ustreznim dostopom do informacij. Kar se tiče eh, vizumov za večkratni obisk, pa tukaj obstaja nek problem, ki se ga vsi zavedamo. Države članice se izogibajo izdajanju takšnih vizumov. No, tukaj imamo sedaj predlog, na katerega bi se morala odzvati tudi komisija. E, strinjam se s tem, kar je predlagal Ištvan v zvezi z e, vizumi za večkratni vstop ampak morda praktične posledice tega ne bi bile takšne, kot si želimo. Država članica in komisija morata, morajo ponuditi specifične ukrepe, s katerimi bi se lahko izognili takšnim možnim negativnim učinkom. No, kar se tiče te turistične vize ali popotniške vizuma ali popotniškega vizuma, je to zelo inovativen predlog, ki bi lahko zapolnil vrzele v naši vizumski politiki. Poleg tega pa bi na ta način lahko spodbudili tudi gospodarstvo. Eh, lahko bi ustvarili tudi mm, nova delovna mesta v tem kritičnem sektorju turizma. to bi potem spet lahko imelo učinek na sektor prometa in pa eh, restauracij. Um, ehm, ni treba, da se primerjamo samo za ZDA. Poglejte si dobre primere iz Kanade. E, tam imajo recimo e, tako imenovane zagonske vizume, ki so jih uvedli zato, da bi podjetnike Eh, da bi napravili Kanado bolj privlačno za podjetnike. Torej, eh, Evropska unija bi si morala ogledati takšne primere dobrih praks iz ZDA in pa iz Kanade. Seveda pa moramo ob tem upoštevati tudi posebne zahteve, ki obstajajo pri nas. Nimamo vizumov za posebne kategorije ljudi, kot so recimo umetniki, raziskovalci, ki želijo tukaj ostati dlje kot 90 dni ali pa v 180 dni, če že grejo v več držav. Gospod predsednik, vidim, da želite, da počasi zaključim. Mislim, da bi, morali, da bi morali smisliti o potencijalu, ki ga lahko prinesejo takšne, takšne vizumi. atenção que há turistas americanos que, sendo potenciais candidatos, podem também. No, najpočasi zaključim. Z eh, takšnimi vizami bi lahko spodbudili tudi kolesarski sektor in tako naprej, kar smo ga preomenili. Jaz bom eh, vse te predloge zapisano tudi v predloge sprememb. Zaenkrat pa sem zahvaljujem za potrpljenje. Hvala lepa. Nažalost ne bo šlo, da bi vsak govoril tako daleč, potem eh, tako dolgo. Ne bom, sicer ne bomo dokončali dnevnega reda. Daniel Dalton je naslednji. Hvala lepa vsem predsedujoči. Skušam biti kratek. Najprej hvala poročevalcu za njegova mnenja. Pozdravljam svežen predlogov, ki ga je predložila komisija. Ehm, gre za spodbujanje sektorja turizma in gospodarstva. Evropska unija je ena izmed najpomembnejših turističnih destinacij, ampak eh, nažalost tudi ena izmed glavnih destinacij za begunce in priseljence. No, turistične vize lahko eh, turistični vizumi lahko prav gotovo sem v veliko pomoč. Do sedaj pri tem obstajajo problemi, ki odvračajo obiskovalce od tega, da bi obiskovali Evropsko unijo. Ampak potem seveda ne smemo zanemariti varnostne, varnostnega vidika. Treba zagotoviti ustrezne sisteme izmenjavanja podatkov, kot, so, kot je recimo SIS. Prav tako moramo jasno vedeti, kdaj lahko uh, države članice eh, predvidijo izjeme ali bilateralne vize, ko podeljujejo eh, vizume državljanom določenih držav. Prav tako mislim, da je treba dokončati sistem pametnih meja. Samo na ta način bo vse skupaj postalo obvladljivo. Kar se tiče vizumskega zakonnika, pa tukaj obstaja nekaj zanimivih praktičnih pobud, ki bi lahko prispevale k boljemu delovanju sistema, zlasti um, ta konsolidirana spletna stran uh, z spletnim obrazcem, potem. Uh, tudi za boljšimi informacijami. Imam pa nekaj pomislekov v zvezi z predlogom odbora Libe. Skrbi me odprava, odprava potrebe potem, da bi odpravili zahtevo potem, da um, prosilec za dokaže, da ima ustrezne oziroma dovolj dohodkov za to, da lahko um, toliko časa ostane na našem ozemlju, uh, to, če bi to odpravili, bi to lahko prispevalo k številu nezakonitih priseljencev. Um, prav tako moramo uh, razmisliti o varnostnih vidikih in odpraviti potencijalne vrzeli. Vsak, ki trdi, da je turist, pač ni turist in uh, ne gre samo za pomisleke glede terorizma, gre tudi za uh, nezakonito priseljevanje, uh, Eh, bivanje po potem, ko nekomu poteče vizum in tako naprej. Eh, potem, eh, kar se tiče humanitarnih vizumov, pa mislim, da bi morali ti ostati ločen inštrument, poseben inštrument in ta naj služi samo odzivom na posamezne humanitarne krize. Um, previdni moramo biti, da ne bomo še več ljudi eh, spodbudili k temu, da prečkajo sredozemlje. Lahko bi takšne vizumske olajšave razumeli kot eh, vabilo, naj pridajo eh, k nam. Hvala lepa, zdaj pa še izaskom Bilbao. Hvala lepa. Zelo bom kratka, gre za prvo izmenjavo stališč. No, jasno je, da so se časi spremenili. Poročila, imamo poročilo o, o ceni vpliva in tudi ta nova gospodarska situacija nasili k temu, naj spremenimo našo vizumsko politiko. Če želimo tukaj poskrbeti za več priložnost je treba zmanjšati administrativna bremena, ljudje morajo imeti možnost za vizum zaprositi po spletu, potrebujemo metodo, ki bo dovolj fleksibilna in izvedljiva, zato da bomo lahko sprejeli um, osebe iz tretjih držav v Evropski uniji. To lahko ima velik gospodarski vpliv, ne samo v trgovinskem smislu, v gospodarskem smislu. Eh, takšne določbe bi morali vključiti tudi v sporazume, ki jih eh, sklepamo z tretjimi državami. Se pravi, naša politika, mm, vizumska politika mora biti dosledna, eh, moram jo upoštevati tudi pri sporazumih, o katerih se pogajamo in o katerih se bomo pogajali v prihodnosti. Eh, torej, sedaj razpravljamo o tem vprašanju, ali bi poenostavitev vizumskega sistema lahko ogrozila našo varnost. To mislim, da sta dve različni temi. Varnost smo obdelali pri drugih svežnjih, pri drugih predlogih. Ne moremo ustvarjati ovir v Evropski uniji in oteževati vstop osebam iz tretjih držav, ki lahko prispevajo k naši gospodarski rasti. Kar se tiče turizma, pa bi želela povedati naslednje. Jasno je, da bi ta predlog omogočil, da bi imeli v Evropski uniji več turistov, ampak moramo. Uh, vse skupaj se ogledati še z druge strani. Uh, moramo se vprašati, ali smo sposobni sprejeti toliko ljudi, Nismo recimo sposobni dosledno dokončati naše prometne infrastrukture, nismo sposobni poenostaviti um, prometa v Evropski uniji, izgraditi oziroma dokončati enotno evropsko nebo, imeti integrirano vozovnico za vse načine prevoza. Slasi, skratka, ne moremo samo govoriti o vizumih in o koristi, ki bi nam to prineslo, ampak moramo. Mm, um, na vse skupaj pogledati tudi z druge strani. Potrebujemo integriran sistem, s katerim se bomo lahko odzvali na ta povečan tok ljudi, ki bi prišel v Evropo, potrebujemo integralno vizijo, eh, pri vsem tem moramo biti dosledni. Ljudem moramo omogočiti, da pridejo v Evropsko unijo in ob tem uh, omogočiti tudi to, da jih bomo lahko vse tukaj sprejeli z ustreznimi infrastrukturami. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Dubra Kašujca, Izabel de Monte. Eh, Maja Kili, eh, so še na seznamu eh, govornikov, dve minuti dobi vsak. Klaudija ta pa del je prva. Draga Ižba, naš vrasovo feličit pentru munka de pusă până pre... Hvala lepa. Želim čestitati poročevalcu za vse delo, ki ga je uložil v ta pomemben dokument. Uh, Turizem je tretji največji gospodarski sektor v Evropski uniji, se tiče, kar se tiče doprinosa k BDP-ju. Vsi vemo, da, je, da bi lahko za poenostavitev vizumskega sistema prihranili od 500 milijonov do milijarde evrov. Zato je uh, Ta poenostavitev je zelo pomembna. To bi lahko vplivalo na celotno evropsko gospodarstvo. Zato ne smemo zamuditi te priložnosti. Eh, podpiram splošno stališče pročevalca. Eh, ta eh, poziva k bolj fleksibilnemu, preglednemu in dostopnemu sistemu za pridobivanje vizumov. To bi lahko pomagalo spodbuditi več turistov k eh, obisku Evropske unije iz Kitajske, Indije, um, iz Ukrajine, iz Rusije. In ti, tu, ti turisti predstavljajo velik gospodarski potencial, če bi trošili svoj denar v Evropi. Prav tako mislim, da bi morali imeti uh, ustrezen spletni način. Uh, um, vlaganja prošen za vizume in morali bi ohraniti tudi vizum za večkratni vstop v Evropski uniji. Eh, pri tem moramo vse skupaj dobro definirati ta koncept. V stopni mm, vlaganja dokumentov je treba oblikovati zelo jasne kategorije. Eh, tukaj potrebujemo jasno definicijo, ne moremo vsega skupaj prepuščati tolmačenjem uh, konzulatov v državah članicah, potrebujemo vse evropsko definicijo. E, potem znižati moramo tudi stroške e, vizumskih postopkov. Poleg tega pa moramo poskrbeti za to, da bo sistem takšen, da bo odvrnil e, potencijalne teroriste ali zločince od vstopa v Evropsko unijo. Potrebujemo presojo učinka o vplivu takšne reforme, ampak to bi lahko tudi povzročilo zamude pri sprejemu tega svežnja. E, zato moramo omogočiti hitro pripravo študijo presoje vpliva, da to ne bo oviralo časovnice sprejema tega svežnja. Hvala lepa, Makile. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja. Äh, kiitokset Istvanille joukkueen, olette tehneet. Hvala Ištvanu in njegovi ekipi za dobro upravljeno delo. V Evropski uniji bi se morali odločiti, ali želimo vizumsko politiko, ki nam bo omogočila izkoristiti vs potencial turizma. Tisti, prvi moramo izhajati iz ideje, da tisti, ki želijo Evropsko, un, obiskati Evropsko unijo, niso nujno kriminalci. Namesto, da sprejmamo politike, s katerimi zapiramo naše meje in sprejemamo pogoje, ki ovirajo ljudi eh, pri vstopu v Evropo, bi morali ravnati drugače. Avstralija in Kanada se zelo prizadevata za to, da omogočita azijskim turistom čim lažji vstop v njihove države in podobno je tudi v ZDA, čeprav vsi vemo, kako stroga je tam vizumska politika. Ampak oni resnično želijo, da turisti lahko pridejo v ZDA. Če bi bili mi uh, tako zelo strogi z uh, tistimi, ku, ki se izogibajo plačilu davkom in ki eh, svoj denar hranijo nekje druge, če bi bila tukaj naša politika enako stroga kot pri tem vprašanju, potem bi imeli toliko denarja, da sploh ne bi vedeli, kaj početi z njim. Dubravka Šujc. Dubravka Šujc. Ja. Hvala, gospod predsednik. Zahvalila bi se kolegu Ištvanu za dobro upravljeno delo. Pri tej temi govorim z določenimi čustvi. Kot veste, sem z Hrvaške, ki ni še niti v šengenskem območju. Po dveh letih članstva Evropski uniji prve, smo 1. julija dali ulogo za vstop v šengensko območje, vendar pa se od nas še vedno zahteva vizum za vstop v ZDA. Torej, niti vsi v Evropski uniji nismo enaki. Pet držav, med njimi tudi Hrvaška, še potrebuje vizum za obisk ZDA. Ampak čustva na stran, tu gre za resno temo. Srinjam se s tem, da je treba dobro in jasno opredeliti in zapisati vizumsko politiko. Treba je upoštevati tako gospodarski vidik, kot tudi varnostni. Sama bi se osredotočila predvsem na gospodarski vidik. Po mojem mnenju je turizem izjemno pomemben gospodarski sektor. Kot vemo, je tretja, tretji gospodarski sektor po BDP-ju v Evropski uniji, zato bi bilo bistveno olajšati in najti način, kako bi turisti lažje prihajali v Evropsko unijo z tretjih držav, posebej iz hitro rastočih držav, kot so Indija, Kitajska in države Daljnega vzhoda. Zato je treba vse skupaj ponostaviti, vendar z jasnimi načeli. Prav tako se zauzemam, da za določene kategorije prebivalcev, kot so pomorščaki, humanitarni delavci, da se zanje olajša pridobivanje vizuma številka 6,6 milijona, če je točna in mislim, da je, morebitnih vstopov v, Evropski uniji, v Evropsko unijo bi zares vplivala na gospodarsko rast, nova delovna mesta in tako naprej. Zato ne smemo ostati slepi in gluhi pri takšnih podatkih. Seveda pa gre tu tudi za migracije. Migra migranti nam v narekovaji grozijo z vseh strani, tako da je treba si ogledati, kaj storiti treba je spodbujati svežen pametnih meja. Jaz se zauzivam za to, da bi vam pomagali eh, pripraviti mnenje še boljše in se zauzivam za to, da ga podpremo. Hvala. Hvala, Izabela De Monte. Hvala lepa. Naj se zahvalim Ištvanu za njegov osnutek mnenja. Osnutek je zelo dober, gre v pravilno smer. E, to je smer, ki je v Evropi nujno potrebna. Imamo zelo velik potencijalni trg za turiste iz tretjih držav in prizadevati si moramo za to, da se poveča število turistov v Evropski uniji. Ampak ne moremo kar samo po sebi umevno eh, misliti, da bo Evropska unija ostala pomembna turistična, turistična destinacija. Eh, tukaj obstaja velika konkurenca po celem svetu. Zato bi morali resnično zmanjšati administrativna bremena, poenostaviti bi morali postopke in znižati stroške. Eh, Skrašiti moramo čas, ki je potreben za to, da si nekdo pridobi vizo in potrebujemo tudi bolj fleksibilne postopke. Če so konzulati nekje daleč, potem to ne pripomore k dostopnosti samega sistema. Eh, pogosto teroristi izhajajo celo iz naših vlastnih držav, zato boj proti terorizmu tukaj ni argument. Ljudje so, govorniki so recimo eh, omenili možne turizme iz Kitajske, ki seveda zelo dale, zato je treba uvesti več neposrednih letov. Uh, Eh, treba je bolje promovirati eh, Evropsko unijo kot eh, globalno turistično destinacijo in tako naprej. Hvala lepa, malo smo časovnim pritiskom, tako da prosim tudi predstavnika komisije mm, oziroma predstavnico komisije naj bo čim krajša. Gospa Jolanda Gajego Kasil. Thank you, Mr. Chair. Um, very briefly, firstly, thank Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko. Najprej se zahvaljujem poročevalci in drugim uh, poročevalcem v senci za mnenje o tem predlogu. Glavni namen tega predloga je, da bi modernizirali skupno vizumsko politiko, da bi poenostavili postopke za izdajanje vizumov, da bi ti postali hitrejši in pa bolj. Uh, usklajeni po celotni Evropski uniji, zato da bi lahko v Evropsko unijo privlačili več eh, obiskovalcev in da bi razbremenili konzulate. Predlog upošteva gospodarsko razsežnost, torej prispeva k ustvarjanju gospodarske rasti tudi na področju turizma in z njim povezanih sektorjev. Istočasno pa predlog upošteva enega izmed glavnih ciljev skupne vizumske politike. Namreč želimo se boriti proti nezakonitim nezagnitemu priseljevanju ohrani varnost šengenskega območja. Komisija je dobro dosegla ravnoteže med eh, tema dvema ciljema, torej na eni strani varnostjo in na drugi strani potrebo potem, da olajšamo um, obiskovalcem vstop v. Evropsko unijo. Ta popotniška turistična viza želi zapolniti neko pravno vrzel, kajti nismo imeli možnosti, da bi, državam, eh, da bi državljanom teh držav omogočili, da ostanejo v šengenskem območju dlje kot 90 dni v enem kosu. Eh, in želeli smo tudi poenotiti naš pristop k temu. Nekatere države imajo bilateralne sporazume z tretjimi državami, zato prihaja do tega, da veljajo različna pravila za različne državljane, odvisno od tega, kakšne bilateralne sporozume imajo države članice s tretjimi državami. Naš predlog je zelo ravnotežen. Zelo pozdravljam vse pripombe, ki so jih podali poslanci, zlasti poročevalec v zvezi z eh, predlogom spremembe o definiciji podjetja, institucije, Ehm, potem, kar se tiče varnostnih pomislekov, ki so bili izraženi v zvezi z to popotniško vizo, komisija meni, da predlog ustrezno zagotavlja varnost šengenskega območja pogoji za pridobitev te nove, tega novega vizuma so stroži kot pa za uh, pridobitev turističnega vizuma. Uh, gre uh, torej za strože pogoje. glede uh, registriranih rednih eh, popotnikov. Tudi tukaj smo ubrali uravnotežen pristop. Uh, predvideli smo vizume za uh, večkratni vstop z daljšim trajanjem, gre za ljudje, ki so že uh, bili registrirani, ki so že v preteklosti dobili takšne vizume, torej, pri, torej se pri tem ne ogroža varnosti. Potem uh, omenjeno je bilo tudi vprašanje humanitarnih vizumov. Komisija je svoje stališče o tem že povedala in tudi v odboru Libe namreč. Komisija meni, da takšni vizumi eh, ne spadajo v vizumski zakonik, kaj ti gre za ljudi, ki naj bi v Evropski uniji ostali dalj časa, potrebujejo mednarodno zaščito, zato imamo za takšne primere druga, predvidene drugačne inštrumente. Torej, eh, kar se tiče prezentacije, eh, oziroma prisotnosti konzulatov. Tukaj smo predlagali, da bi um, naj imeli državljani možnost uložiti prošnje za takšne vizume v svojih lasnih državah, kajti v nekaterih državah pač nimamo svojih predstavništev ali konzulatov. In imamo tudi pravile glede uh, zunanjih služb, ki bi lahko obravnavale vizume, tudi to bi lahko približalo oziroma olajšalo prosilcem dostop do vizumov. Prav tako pa smo predlagali pravila za okrepitev nadzora nad tem, kako delujejo te zunanje službe in pa še um, uh, rok za obravnavo uložene prošnje. Uh, torej, tukaj je poročevalec predlagal, da bi to obdobje podaljšali na 12 mesecev. Uh, Eh, to se nam zdi, da bi bilo predolgo obdobje za oceno situacije samega prosilca za vizumov. No, torej, kot strani komisije, hvala lepa za vaše pripombe, predloge in za podporo, ki ste jo izrazili svežnju komisije. Hvala lepa, sedaj pa še enkrat pročevalec, gospod Ištan Gulej támogatást és javaslatokat, ami számomra tanulság. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše predloge in odziv. Portugalska, Španija, Finska, Italija. Torej države, ki spadajo v to šengensko območje, vse podpirajo ta predlog. To se mi zdi zelo zanimivo. Zahvaljujem se Klaudiji, Dubravki. Hvala tudi za prispevke iz eh, Romunije, iz Hrvaške, torej eh, iz držav, ki niso v šengenskem območju. No, sam sem. Uh, Mačar in menim, da je zelo pomembno, da razširimo šengenske meje, kajti šele potem bomo v tem smislu resnično združeni. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Še spletna stran, vesel sem, da ste številni omenili vprašanje spletne strani, potem tudi vprašanje vlaganja mm, prošen za vizume. Strijem se tudi z gospodom Daltonom. Eh, tega nisem posebej omenil, ampak popolnoma jasno je, da mora ta sistem biti jasen, varen, zanesljiv. S tem se popolnoma strinjam. To je pravzaprav predpogoj za vse skupaj. Seveda pa se želim izogniti temu, da bi uporabljali varnost kot izgovor za to, da ne bi uh, sprejeli tega predloga. Varnosti ne moremo tukaj uporabljati kot izgovor. Kar se tiče sprememb, ki sem jih sam predlagal, uh, jasno je, da lahko um, tudi vi ulagate svoje predloge, pripombe do 8. septembra. Upam, da bomo dobili še nekaj predlogov sprememb. Uh, Eh, sam bom na počitnicah, ampak bom eh, v, v stiku z vami, odgovarjal bom na vaše vprašanja. Eh, potem september in oktobra pa bomo se skupaj obravnavali v odboru za promet. No, tukaj bi lahko imeli tudi predstavnike različnih uh, udeleženih strani, ampak eh, verjetno se ti sedaj ukvarjajo z turizmom, ker je sedaj čas počitnic. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za predstavitev računskega sodišča o posebnem poročilu 1 skozi 2015 o celinskih plovnih poteh. Vesel sem, da je. Z nami predstavnica računskega sodišča Eljana Ilijeva in nikar dajem besedo. Uh, uh, Zdaj se še moram enkrat zahvaliti, da ste se zahvalili v nemškem jeziku. Ja, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za, za bilo vedno. Je imel veliko čas, da sem v tem odboru. Pred parimi meseci sem pre, predstavila posebno poročilo eh, Računskega sodišča o urbanem transportu. Danes pa sem zelo zadovoljna, da lahko z vami obravnavam še eno izjemno pomembno um, poročilo. Gre za a, uh, posebno poročilo Računskega sodišča o celinskih plovnih poteh. Kot veste, je carinske plovne poti ena izmed treh glavnih eh, načinov prevoza po kopnem oziroma kopnega prevoza več kot 30 tisoč eh, kilometrov in to vrstnih poti imamo. Ena sama lade, ki potuje po reki, lahko zamenja več eh, tisoče tovornjakov in avtomobilov. Zato je komisija že od leta 2000 ena naprej spodbujala eh, rečni promet in poskušala opredeliti, kje obstajajo težave. Programsko obdobje 2007-2013 je vključevala tudi financiranje v višini 747 milijonov evrov iz programa TNT in 531 milijonov evrov iz strukturnih skladov za študije in infrastrukturne projekte. Cilj tega je bil, da se izboljšajo pogoji plovbe, z, naprimer tem, da se dvignejo mostove, da se izboljšajo kapacitete in da se okrepijo tudi um, zmožnosti za koordiniranje med državami članicami. Način oziroma cilj te revizije je bil, da se oceni, ali so bile strategije predmet primernega izvajanja v Evropski uniji. Izbrali smo 12 projektov in jih preverili na, tereni, na terenu v štirih državah članicah – Belgija, Češka, Nemčija in Mačarska. 88 odstotkov vseh izdatkov za zrele projekte za celinske plovne poti za obdobje 2007-2013 je bilo uporabljenih v teh štirih državah. Prav tako smo že opravili revizijo in pa, politi in pa politične preglede od leta 2011 naprej. Opravili smo intervjuje z relevantnimi deležniki, deležniki ocenili smo glavne indikatore in modalni delež Eh, tega, te oblike prometa in plovnost. Ugotovili smo, da je evropski cilj in sicer, da se prestavi promet iz cest na celinske plovne poti, da ta cilj ni bil dosežen v letu 2001, je delež, se je delež uh, prometa za celinske plovne poti sicer malce zboljšal, iz 6,4 odstotka na 6,7 odstotkov, ampak sodišče nima nekakršnih dokazov, da je do tega povišanja prišlo zaradi ukrepanja Evropske unije. Od leta 2006 je bilo odpravljeno le malo število oskih grl in če bomo nadaljevali s tem tempom dela, bomo verjetno potrebovali 60 oziroma 70 let za to, da odpravimo vsa oska grla, ki jih je navedla komisija projekti, ki smo jih eh, revidirali, so imeli izjemno omejen učinek na tovorni promet, tudi zato, ker ostalih um, oskih grl niso odpravili in tudi ne nameravajo. Samo, samo v enem projektu izmed desetih, ki smo jih revidirali, je imel ta potencial, da prispeva k razvoju um, prometa na celinskih plovnih poteh. Uh, šest, eh, pa bodo šest projektov, pa bo imel samo delni oziroma omejen učinek, zato ker niso opravili vseh uh, eh, oskih grl. Dva projekta sta bila pravzaprav tudi bolj povezana s turizmom in uh, eh, oskih grl sploh niso poskušali odpraviti. Prav tako smo analizirali strategije na ravni Evropske unije. Opazili smo, uh, da evropske strategije prvo kot prvo niso temeljile na dobri robustni analizi. To je pripeljalo do situacije, kjer so potencijalne koristi um, nadgrajene in, infrastrukture pravzaprav neznani. Popraševanje po to vrstnem uh, prevozu je prav tako ne, neznanka tako da nimam, nimam sploh točnih podatkov v zvezi s tem, koliko prometa bi se lahko predstavilo na, na celinske plovne poti. Kot drugo smo ugotovili, da za evropskimi strategijami nismo naslovili eh, naslednjih ključnih ovir. Prvič, nedoslednosti med različnimi strategijami držav članic, potem ta verzel pri financiranju za odpravljanje, za odpravljanje oskih grl in omejena sredstva na ravni Evropske unije. Uh, Potem okoljski vidiki so bili v nasprotju z cilji za razvoj tega, te oblike prevoza, pa tako pa ni bilo primernega vzdrževanja celinskih plovnih poteh. Predlagamo torej dve glavni priporočili, zato da bi vključili um, dve glavni zadeve, ki jih pokrivamo v poročilu. Uspešnost projektov in pa evropska strategija. Zato, da bi izboljšali učinkovitost eh, tovrstnega prometa v Evropski uniji, predlagamo, da bi države članice prioritizirale tiste projekte na celinskih plovnih poteh, kjer je donosnost mm, mm, dostopna na kratek rok. Zato, da bi izboljšali koordinacijo med državami članicami, priporočamo, da komisija um, pazljivo analizira potencijalne trge in možne koristi to vrstne plovbe na različnih rekah in da med državami članicami koordinira te poti v sklopu um, omrežja TNT. Prav tako se mora komisija dogovoriti z državami članicami, katere, uh, prav, katere oska grla naj bi bila odpravljena. Prav tako pa se mora pojasniti um, pravno osnovo trdnejšo pravno osnovo potrebujemo zato, da od držav članic eh, zahtevamo, da vzdržujejo celinske plovne poti. Na ta način, po našem mnenju, lahko dosežemo bolj učinkovit eh, promet po celinskih plovnih poteh. Pred parimi tedni smo imeli v drugem odboru izjemno zanimiv, izjemno zanimivo razpravo na to temo. Tu vidim tudi poročevalce tistega odbora. Želela bi se mu zahvaliti za eh, konstruktivno sodelovanje. Upam, da bo to poročilo koristno tudi za vas, za vas postopek odločanja in veselim se konstruktivne razprave. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Dobro je, da imamo takšne analize in da lahko o tem na to tudi tukaj razpravljamo. Nažalost, danes ni tukaj toliko poslancev, ampak tiste, ki so pa tukaj, pa vse skupaj zelo zanima. Um, zahvaljujem se vam za predstavitev še enkrat in dajem besedo Vinu Vanderkampu. Um, ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Prav tako bi se želel zahvaliti gospe Ivanovi, naši bivši kolegici iz ELS-a, da se je danes. Uh, popoldne zopet vrnila v naš odbor. Vsakeč, ko se vrne, pa moram reči, da sem malce nezadovoljen. Zadnjič, ko je gospa Ivanova prišla, je predstavila izjemno kritično poročilo. Ne, zato ni kriva ona, zato je krivo pač delo, ki ga upravljamo tu v Evropski uniji. Torej, zadnjič je gospa Ivanova prišla z izjemno kritičnim poročilom glede urbane mobilnosti. Danes nas je zopet eh, skoraj oštela zaradi ukrepov, ki smo jih sprejeli, glede celinskih plovnih poti. Ne morem, jo, ne morem jo kriviti pravzaprav, zato ker je to naloga Evropskega računskega sedišča. Oni morajo kritično preučiti um, to, kar počnemo tu v parlamentu. Uvodoma ste povedali, da smo vsi izjemno zadovoljni vsakeč, ko se napovejo pač nova sredstva, uporabo nova sredstva, ampak potem se morate govoriti tudi o odgovornosti. Vem, da čas za razstavo sreda popovdan vredno ni najbolj primerna, ampak vseeno menim, da moramo več pomornosti nameniti, pozornosti nameniti temu, kako se uporablja um, ta sredstva. Na nizozemskem je bila razprava v zvezi s porabo teh sredstev um, prisotna v številnih medijih. Ni nekakršnih jasnih čezmejnih uh, elementov tu in šokira me pravzaprav nekaj, ne vem, morda sem vse skupaj napak razumel, ampak gospa Ivanova je, mislim, da rekla, da je to povezano s TNT-om. Ampak te raziskave, ki jih je to analizo, ki jo je izvedla, mislim, da se je zgodila v obdobju po sprejetju uredbe TNT. Bi lahko to malce razložili, če je to povezano z projekti TNT? potem bi lahko zaključili, da nismo op, ukrepali pravilno. To jaz prihajam tudi iz skupine ELS in jaz sem mislil, da se zdaj pogovarjamo o tem, kaj se je zgodilo pred eh, projekti TNT. Potem pa še zadeve, ki smo jih opravili v sklopu bele knjige. Mislim, da nam ni uspelo doseči ciljev. Dobro, povečali smo delež um, rečnega prometa 6,4 na 6,8 odstotkov, ampak to je drobiš. To ni sorazmerno s sredstvi, ki jih vlagamo v to obliko prometa. Upam, da se ta študija nanaša predvsem na obdobje pred odobritvijo projektov TNT. Še nekaj me zanima ali sodišče, računsko sodišče še vedno spremlja situacijo na tem področju. Odlično je, da imamo vaše poročilo. Mislim, da se bomo veliko tudi naučili na podlagi tega poročila, ampak zanima me, če lahko isto pričakujemo naslednje leto. Te sklepe sam sicer sprejemam, zanima me tudi, kakšno je mnenje komisije ampak mislim, da je tu odgovornost deljena nekako za to stanje. Še enkrat pa me zanima, ali je bila ta študija upravljena pred eh, sprejetjem projektov TNT ali po tem obdobju. Prav tako me zanima, če spremljate situacijo zdaj. Glede modalnega premika pa me zanima, kako lahko izboljšamo um, delež, ki ga imajo v prometu celinske plovne poti. Najlepša hvala, Maja Kiljan. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za to poročilo. Ja, mislim, da se moramo tu na parlamentu pogledati, da moramo pogledati v gledalo. Dobili smo pač poročila iz različnih področji prometa, glede tega, ali smo sredstva uh, ki jih imamo tu odobreno, uporabili namensko. A imamo skupne cilje za to, da izgradimo skupni prometni sistem oziroma imamo na voljo samo majhne segmente, te majhne kose, kolega, gospod Van den Kamp, je zagovornik celinskih plovnih poti in sama bi ga želela podpreti. Zato, da sprejmemo skupne cilje, zato, da zagotovimo, da bomo denar dokoplačevalcev uporabili kar se da razumno, zato, da bi izboljšali potrebe prometa v prihodnje, vključno s celinskimi plovnimi podjetji. Najlepša hvala, Andrej Novakov. Thank you, Zef, Ozacem. Uh, first of all, would like to thank uh, Ivanov. Najlepša hvala, predsednik. Gospe Ivanovi bi se najprej želel zahvaliti za ta, odličen, eh, za ta odličen dokument. Sam sem imel priložnost, da dokument oddelam že v drugem odboru. Mislim, da je to poročilo neka zastava, s katero mahajo pred eh, našimi očmi. Tu se prikazuje, kakšna je situacija na, celi, na področju celinskih plovnih poti. V zadnjih letih smo več kot milijardo namenili za izboljšavo tega omrežja, ampak kljub posebno imamo še ogromno oskih grl ki nastajajo predvsem zato, ker se države članice ne usklejujo dovolj. Torej, potrebujemo več usklejevanja, več koordinacije, več projektov mora biti odobrenih. Zato, ker so povedani s ključnim jedrnim omrežjem ali pa so bodisi povedani z že odobrenimi načrti v državah članicah. Bom navedel konkretni primer, zato da izboljšamo en odsek reke, pri celinskih plovnih poteh se pač večinoma pluje po rekah, ampak ko investiramo v sanacijo nekega rečnega segmenta, jo poglobimo, razširimo, na ta način eh, lahko po njej pluje več ladij, mo, tudi mostove dvignemo in tako naprej, lahko plujejo večje ladje. V drugih državah članicah pa pogosto um, ne storijo podobnih uh, prilagoditev, tako da ladja ne more naprej. Isto bi se znalo zgoditi v letalstvu, naprimer, pač letalo, ogromno letalo lahko vzleti in potem ne more pristati, zato ker v namemnem, pristani, na, v namemnem letališču ni primerne infrastrukture. Tako da bi morali imeti več koordinacije in tudi Evropska komisija bi morala imeti večjo vlogo pri odobritvi projektov. države članice pa bi morali zares pozvati, da se bolj usklajujejo kot pa zdaj. Da uporabijo za to eh, sredstva iz eh, inštrumenta za povezovanje Evrope. In upam, da bomo na podlagi tega poročila lahko izboljšali ne samo tega segmenta kohezijske politike, ampak tudi ostale. Malo v ti listi gazet hvala. Če sam sem se uvrstil na seznam govornikov, mene poročilo ne čudi, je tudi pomembno. Ampak moje izkušnje so takšne, da pri notranji ladijski plovdi na evropski in pa na nacionalni ravni imamo predvsem veliko sanjarjenja, ki nima nič opraviti z realnost in eh, tudi to, kar se je v zadnjih 20 letih spremenilo, ni važno. 80 odstotkov notranjega ladijskega prometa poteka po Renu. To je dolga reka, zelo globoka reka, široka reka z, povezana z oceanom. No, 80 ali 90 odstotkov denarja pa gre v sanjarije drugih eh, eh, tistih, ki mislijo, da bi lahko razvili kaj podobnega. Ampak temu ni tako. V Nemčiji je ladijski prevoz, notranji ladijski prevoz se znižal iz 20 odstotkov na 8 odstotkov, v Evropi nasplošno je pa okrog 4 odstotke. To moramo vedeti, zakaj je situacija takšna. Sam menim, da mreža ni dovolj izgrajena v primerjavi železniškem ali pa cestnem in eh, da ta ladijska plovba zaradi same narave pogosto ni možna, ampak tudi tam, kjer je možna, ne naredimo ničesar. Vedno sanjamo o tem, da bomo um, uredili Donavo, Elbo in druge reke, ampak potem se nič ne zgodi. Pred 20 leti sem potoval iz Ingolštata v Črnomorje po Donavi. In eh, zato, da ne bi te pre, prevrnila kakšna ladja, eh, kakšna velika ladja, sem moral vedno znova se eh, obdržati na vodi. No, potem sem danes, eh, potem sem pred kratkim kolesaril ob Donavi, pa sem videl vsega skupaj tri ladje. Čeprav bi velik odstotek ladij lahko potoval po Donovi, razen morda tistih par dni, ko imamo prenisko ali pa previsoko vodo torej, večina radi bi lahko tam potovala, ampak uh, tam ne potujejo, vseeno pa sanjamo o tem, da bomo eh, delali na Donavi, Čehi trdijo, da želijo nujno povezavo z, ocean, z oceanom, čeprav vemo, da se to ne bo zgodilo, eh, to se tudi v zadnjih 30 ali 40 letih ni zgodilo. Lahko vam na podlagi izkušenj iz Nemčije povem, zakaj je temu tako. Na, plov, na eno plovbo uh, za eno ladjo imamo v Nemčiji zaposlene tri osebe uh, in ti ponujajo vedno nove projekte, s katerimi se želijo obdržati svoje delovno mesto. To jim jaz ne morem uh, zameriti, ampak to, da se tega ne lotijo lokalne ali pa nacionalne oblasti, uh, Te bi morale vse skupaj poseči, poskrbeti za to, da ti ljudje opravljajo delo, ki ga resnično potrebujemo, ne pa, da imamo sedaj tri zaposlene osebe za eno notranjo ladijsko plov, plovbo. In potem imajo tudi velike prednosti, ne plačujejo dajatev, eh, vse skupaj morajo pokriti drugi, ampak vseeno vse ta ladijski promet ne deluje. Vse to moramo vedeti. Pa še en primer iz Berlina. Ko je padel zid, smo želeli povezave za Odro in drugimi regiji, takrat smo zgradili zapornice v Berlinu in takratni minister za promet je rekel, da sedaj imamo zapornico, eh, zato so te reke eh, primerne tudi za večje ladje, to je investicija za prihodnost. Potem pa je prišel predstavnik notre, notranje ladijske plovbe in je rekel, ja, to je vse res, ampak zapornice so eh, pomembe, kaj ti proga med Varšavo in pa Berlinom je takšna, da lahko vlaki vozijo samo 160 ehm, km na uro eh, in zato je ladijski promet tako pomemben in takrat sem se samo uh, smejal. Potem pa imamo še ta famozni kanal, ki bi naj eh, povezoval Donavo in, Renom, in Ren. Um, številke, torej napovedi, kako bi naj izkoristili ta kanal, so bile zelo napihnjene, to bi naj bil milijardni projekt, ampak na koncu se je uresničila samo 10 odstotkov vsega skupaj. Uh, Spravi, vse skupaj je bila samo popolna, popolna neumnost. Eh, edino, kar je pozitivnega pri tem kanalu med Renom in Donavo, je kolesarska pot, ki je sicer meni všeč, ker rad kolesarim. Skratka, razmisliti moramo, preden se lotimo takšnih projektov. Ne moremo vedno znova sanjati o tem, da če bomo izgradili plovno pot, eh, potem bomo napredovali. Takšno razmišljanje je napačno. Vse skupaj, se moramo, i, vse skupaj moramo ustaviti. Potrebujemo denar za pomembnejše projekte. Hvala lepa predstavnici Računskega sodišča za predstavitev. Besedo pa dajemo sedaj še predstavniku komisije. Gospod Onidi, izvolite. <laughs> Najlepša hvala, hvala tudi za vaš uvod. Ja, s tem govorom, ki smo ga ravno kar slišali, ki smo ga ravno, ki smo ga ravno kar slišali, vam lahko zagotovim, da boste dobili naknadno poročilo računskega sodišča. Zelo zanimive primere ste podali, ki karakterizirajo naše razprave glede celinskih plovnih poti. zdaj pa malce bolj resno. To, kar smo povedali računskemu sodišču že prej, je to, da je poročilo dobro. Naslov nam ni všeč, ampak naslov mora biti včasih udaren za medije, da pridete v časopise. Običajno imamo torej naslove, ki niso povezani z vsebino poročila. Rezultat poročila je dober, pravzaprav tako dober, da smo v deločeni meri že pričakovali elemente, ki smo jih zasledili v tem poročilu. Projekti, ki so bili preučeni, niso bili samo projekti TNT, -ja. zelo malo projektov TNT je bilo vključenih v to poročilo in mislim, da je sodišče naklonjeno tistim projektom, ki so bili um, financirani v sklopu TNT. -ja. Zdaj pa imamo pač neko novo geografijo z novim sistemom TNT-a, ki je zdaj združen s regionalnimi skladi, kar pomeni, da imajo vse države članice možnost, da spremejo nek strateški načrt. S tem smo se želeli odzvati na prejšnje kritike in sicer ta ni nikakršnega strateškega razmisleka v zvezi s tem, kaj želimo doseči. To je zdaj stvar preteklosti. S eh, kolegi iz eh, DG regijo moramo biti kar se da resni in jasno pokazati, da bomo koristno uporabili sredstva, ki jih imamo na voljo. Mislim, da je to en izmed glavnih sklepov tega um, poročila. Ne trdijo sicer, da so se sredstva zlorabljala, ampak sredstva smo imeli tako malo, da smo potrebovali še več obveznosti, zato da smo potem to vključili v omrežje celinskih plovnih poti. Um, najlepša hvala za to poročilo, gospodu Vimu Vandrkampu lahko obljubim, da bomo nadaljevali z delom tudi po sprejetju tega poročila ob sodelovanju s kolegi sodišča in tudi parlamenta, zato da bi zagotovili, da se spoštujejo vsa priporočila. Iljana Ivanova. Hvala lepa, zadnjo besedo pa ima kljub vsemu Iljana Ivanova. Uh, Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vsem poslankam in poslancem za komentarje. Na podlagi teh komentarjev se tudi mi izboljšamo. Pač hvala gospodu Van de Campu za e, komentar. Zadnjič mislim, ko sem bila tu, je gospod Van de Kamp rekel, da sem bila preveč prijazna vizavi komisije. Dobro, sprejemam pa tudi to kritiko komisije, da je ta naslov poročila mogoče, mogoče malce preveč negativen ampak mi želimo predvsem pomagati, ne želimo biti negativni samo za voljo negativnosti, ampak želimo biti konstruktivni, pokazati, ki obstajajo vrzeli in potem vsem pomagati, da se te vrzeli premostijo. Če se kar lotimo vprašanj, nismo preučili samo projekte v TNT, ampak tudi projekte, ki se financirajo iz IRDF-a. V glavnem je šlo za projekte iz obdobja 2007-2013, to so dolgoročni projekti, pri nekaterih pravzaprav še čakamo na končne rezultate, ampak to je ja, tisto glavno obdobje, v katerega smo se osredotočili. Nismo načrtovali, da bi imeli še follow-up poročilo, ampak po današnji razpravi pa prav znamo sprejeti še naknadno poročilo. Zavedamo pa se, da so bile v letu 2010 sprejete smernice za TNT, ampak niso bile sprejete v zavezujoči obliki nove smernice TNT, ki so bile sprejete 2013, pa so bile sprejete v obliki uredbe, kar pomeni, da so pravno zavezujoče za države članice. S to novo uredbo ne bomo več imeli teh 30 prioritetnih projektov. Komisija je vzpostavila celovito in pa jedrno omrežje koridorje, za katere so pristojni koordinatori, seveda. No, prav tako pa za leto 2015 načrtujemo še dodatne študije, zato da bi se spustili v podrobnosti različnih tem, naprimer analize trga. Mi smo pa revizori, tako da upoštevamo predvsem dokaze. Čakamo torej še na konkretne rezultate teh uh, sprejetih ukrepov in ja, prav zna se zgoditi, da bomo sprejeli še nek nad na poročilo. Gospa Hilenen je omenila izjemno pomembno vprašanje skupnega cilja in pa teh majhnih kosov. Tudi mi smo podobnega mnenja, nimamo integriranega pristopa. Države so malce razpršene tu in tam, ne lotevamo pa se jih usklajeno, pač države članice ne komunicirajo dovolj in ne zagotavljajo, da se bi teh problemov lotevali na malce bolj celovit način. Gospod predsednik, vi pa ste omenili, da to omrežje ni ravno zelo gosto in kakšne težave se pojavljajo, ko ga želimo razširiti. Strinjam se z vami, zato imamo v poročilu tudi priporočilo in sicer, da države članice morajo prioritizirati tiste projekte, ki imajo največje in najhitrejše koristi. Komisija pa mora financirati tiste projekte, namen katerih je, da se odpravijo oska grla. Skratka, ta priporočila smo sprejeli predvsem zato, da bi na malce bolj celovit način pristopili k problematikami tega načina prometa. Najlepša hvala še enkrat, da sem. Bemerkung. Najlepša hvala. Morda mi boste dovolili še eno pripombo. Komisija je kritizirala naslov, ne pa vsebine. Pozorno sem poslušal. Torej, z vsebino se v celoti strinjamo. Hvala še enkrat. Tu se oba strinjava. No, pri naslovu pa sem sam pragmatičen. Če je vsebina drži, naslov pa ne, potem se skupaj ni tako hudo. Obratno bi bilo huje. Uh, In še druga pripomba, morda ste opazili, po poklicu sem pravzaprav učitelj in iz, iz napak se učimo. Poročilo je zato dobro, saj našteva napake. Če smo dobri učenci, potem se želimo vsekakor izogniti ponavljanju istih napak in si želimo gledati, kako jih lahko odpravimo. Tako Ker je to naša zadnja seja pred počitnicami, želim vsem vam in nam eh, lepe počitnice, odpočite si, ostanite zdravi, lepo vreme vam želim v Evropi ali kjerkoli že boste in vidimo se ponovno po počitnicah. 31. augusta ob 5. ob 17. Mi smo tisti odbor, ki bo prvi pričel z delom po počitnicah. Najlepša hvala in vse dobro.